Good afternoon, everyone. Dobro dan vsem skupaj. Prosim, sedite, zato da lahko začnemo z našim sestankom. Kot ponovadi je prva točka sprejete dnevne grede, če imate nič proti, potem mislim, da lahko spremem v dnevni red brez spremembe. Imam nekaj sporočil najprej glede skupnega uh, hearinga glede okoljske odgovornosti z odborom Juri. Skupaj bomo imeli javno konferenco glede izvajanja direktive okoljske odgovornosti. Ta hearing bo potekal jutri, ta javna predstavitev. ob pol štirih popovdne v okviru sestanka odbora Juriji. Imeli bomo torej poročilo o spremljanju izvajanja direktive od okoljski odgovornosti. Tu smo mi pridruženi odbor in vam je vse, ki vas to zanima, da pridete na to javno predstavitev. Potem druga, drugo sporočilo glede našega javnega, javne predstavitve glede do, dodane vrednosti EU za okolje Eh, varnost hrane in javno zdravje. 25. aprila bomo organizirali javno predstavitev od pol petih naprej. Sodelovali bodo zunani govorniki, Todd Stern, to nekdani posebni poslanec ZDA za podnebje, predstavniki iz poslovnega sveta, nevaljnih organizacij in organizacij potrošnikov. Prav tako pa tudi predstavniki predstavniki agencij v pristojnosti z področja NV. Torej, vabim vas, da se udeležite tudi te javne predstavitve danes. Imamo tolmačenje v 21 jezikih, torej ja, podatki oziroma dosje je na voljo elektronsko na aplikaciji e-meeting in poleg tega se naš stanek prenaša po spletu kot ponavadi. Kaj zadeva zapisnike? Z dne 15. decembra, 12. januarja, 27. in 28. februarja in 9. marca. Naj povem, da če nimate pripomb do konca sestanka, potem bomo te zapisnike sprejeli. Kar zadeva sestanek priprošljih koordinatorjev z dne 21. marca Ta priporočila ste dobili po elektronski pošti. Če ni ugovora, potem jih lahko sprememo. Gremo na točko 5 dnevnega reda. Moram vam poročati o prvem trialogu ki smo ga imeli glede ETS. Razprave so potekale na stališču EP z dne 15. februarja in splošnega pristopa sveta z dne 28. februarja. To se ni posodobilo glede na priporočilo oziroma predloge spremenja parlamenta. Parlament, svet in komisija so imeli prvo izmenjavo mnen glede najpomembnejših političnih vprašanj v predlogu. Nekatera Podobnosti in razhajanja smo izpostavili med stališči sveta implementa in sedaj slušene družbe uh, eh, eh, posedovanja tehnično raven, zlasti ko gre za standarde eh, majhne, iz, majhne proizvajalce emisij, ponestavitev kakovostno cena poročila ogličnem trgu in tako naprej. Izpostavili smo to, da bi morali imeti dodaten dialog še v času mrtvejšega predsedstva in na to se je predsedstvo pozitivno zvalo. No, potem pa smo ugotovili, da nimajo na voljo možnosti za dodaten sestanek eh, glede ETS-a, tako da žal se bomo morali držati tega, kar je bilo najprej predvideno. Tehnični sestanki bodo potekali pred prihodnim trialogom, če bodo strokovnjaki gotovili, da obstajajo teme, ki so še vedno politične naraje, potem jih bodo vrnili nazaj na eh, razpravo v trialogu. Rezultati tehničnih rezultatov pa bodo na voljo pogajalski ekipi, zato da se glede tega lahko vsi akteri dogovorijo. Torej, Toliko, to je moje poročilo glede tega. Potem pa naša naslednja točka na njenem redu. To je predstavitev kandidata za mesto izvršnega direktorja Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC. Madam Amon. Spa Amon je z nami. Ona je bila imenovana 22. marca strani izvršnega odbora te agencije, zato da bi postala direktorica te agencije in kot določa zakonodaja glede CDC pred imenovanjem je kandidat povabljen na pristojni odbor v Evropskem parlamentu in bo tudi odgovarjal na vprašanja poslancev. Imeli smo že letos priložnost izmenjati mnenje z gospod Amon. Takrat je bila VD eh, direktorica, v direktorice in na tem položaju je bilo za božeg maja 2015 in vemo, da zelo dobro poznate delo ECDC-ja. Preden vam dam besedo, gospa Amon, naj vam povem, kakšen je postopek za to zaslišanje. Imeli bomo 10-minutno uvodno izjavo gospe Amon, potem imeli prvi krok vprašanja strani koordinatorjev ali njihovih predstavnikov. In to v blokih po 5 minut, kaj to meni, ena minuta je vprašanje, ena minuta za eno temo ne izpostaviti pet tem v enem vprašanju v eni minuti, ker bo to težko odgovarjati. Potem dve minuti, potem pa bomo imeli 45 sekund za repliko glede te teme in potem znova en odgovor za odgovor. Torej, tako, tako, tako poteka prvi krok, v katerem boste strojali koordinate. Potem drug krok vprašanj. Tu bomo imeli 12 vprašanj za poslance v blokih po 3 minute torej tu ne bo nobene možnosti za dodatne podoprašanja. In potem bomo imeli še končno zaključno izjavo, ne več kot pet minut, strani gospe Amon. Gospa Amon, sedaj pa beseda vaša, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani člani odbora Envi, v čast in veselje, da sem danes tu z vami. V zadnjih treh letih sem bila vede direktorja Evropskega centra za preprečevanje obrovne bolezni in sedaj sem tu kot kandidat za direktorico tega centra. To je bila zelo zanimiva pot in v teh dveh letih sem imela več priložnosti za razpravo o tem, kako nadaljevati z našim delom glede obladovanja bolezni, razlih bolezni v EU. Naj vam povem nekaj glede seje, potem pa vam predstavila svojo vizijo za ECD v prihodnih petih letih. Sem zdravnica, specializirana za javno zdravje, diplomirala sem v Nemčiji. Z javnimi politikami sem se začela kvarjati že pred 20 eh, leti v okviru programa EPI in takrat je ta program imel in ga je še vedno imel uh, nadziranje nalezljivih bolezni na EU ravni. V, v, na inštitutu Robert Koch v Berlinu sem bila vodja oddelka za nalezljive bolezni in epidemiologije. In po, naloge tega oddelka so podobne kot uh, pristojnosti ECDC-ja ukvarjala sem se z izbruhi eh, nalezljivih bolezni, ukvarjala sem se tudi recimo z izbruhom SARS-a. Leta 2005 sem se pridružila ECDC-ju kot namestnica eh, eh, enega od, od, od direktornega dodelkov. Razvijala sem strategijo za nadzor nalezljivih bolezni v EU. Preden sem postala vede direkt torej leta 2015 sem bila vodja enote za obladovanje verov. Eh, tako sem spoznala administrativno delo ECDC in to mi daje ustrezne kompetence za vodenje ECDC v prihodnih petih letih. Preden predstavim svojo vizijo glede ECDC, bi rada opisala trenutno, trenutni kontekst, v katerem živimo. v Evropi. Smo priča vedno večjemu evskepticizmu. Brexit je postal realnost. Prihaja tudi vedno več skeptičnosti glede znanosti in dejstev. Imamo varnostno vprašanje, ki so zelo visoko na politični agendi. Zdravstveni proračuni se zmanjšujejo. Po celotni EU vidimo razli, r, r, r, r, spremembe v demokraciji demografiji, zaradi staranja in migracij. Prihaja do tehnoloških sprememb, ki bodo spremenili način dela. Imamo tako imen big data, e-zdravje. Določene nesmenje pa so že vplivali na naše življenje, kot recimo družabni mediji. Če se želimo s tem spopasti, ki jih ne vodi javno zdravje, moramo najti pravo ravnovesje, pri obladovanju obstoječih tveganj in, pri, in, in pripravami za prihodna tveganja. Kaj zadeva obstoječa tveganja? Pomembna je odpornost na mikrobe. Na to se bomo morali res osredotočati. ECDC bo še naprej na EU in globalni ravni skušal zagovarjati previdno uporabo antibiotikov, zato da bi preprečili odpornost mikrobov pa tako je pomembno, da se lotevamo tega, da nekateri dvomijo glede uspešnosti cepljenja in da spodbujamo cep, predcepljenost v Evropi. Potem moramo tudi podpirati milenijske razvojne cilje. HIV, AIDS, hepatitis in tuberkuloza morajo biti visoko na naši agendi. Iz preteklih izkušenj vemo, da nalezljive bolezni so nekaj zelo dinamičnega in zato lahko vedno pride do novih zdravstvenih groženj. Zato mora ECDC se vedno znati odzvati na te grožnje in podpirati državam pri krepitvi zdravstvenih sistemov in pri razvoju načrtov za pripravljenost. ECDC bo pod mojim vodstvom se soočal na dejavnosti ki dajo kar največjo dodano vrednost našim deležnikom. Moramo ugotoviti, kakšne so prednostne naloge. To mora potekati v dialogu z njimi in moramo imeti pokazatelje in cilje. Moramo oceniti eh, vpliv novih tehnologij na naše delo, na del naših deležnikov in moramo jih podpirati pri tranziciji. Moramo se osredotočiti na strateška partnerstva, zato da stanemo sinergije in zato da ne prihaja do podvanja dela. In k temu se bomo še povrnili čez nekaj trenutkov. Kot direktorica bi želela optimizirati organizacijo na način, da bi vse skozi izboljšali naše delo in da bi imeli zunanji pregled našega dela. S temi ukrepi bi izboljšali dodano vrednost ECDC-ja in našo prepoznavnost naš, za naše deležnike. Tega se lahko lotimo le tako, da skupaj sodelujemo v partnerstvu na EU ravni. ECDC se zanaša na strokovnjaka država članica, zato moramo ohraniti tesno in učinkovito omrežje z njimi zagotoviti, da center da dodano vrednost njihovemu delu. Še naprej bom tesno sodelovala z EU institucijami, s komisijo sveta in seveda z Evropskim parlamentom, zlasti z vami na odboru ENVI. Prav tako sem prizadevala za izboljšanje sodelovanja z EU agencijami, kot so EFSA, e EMA, EMCDDA in še nekaterimi. V sosednjih državah moramo graditi in izboljševati močna partnerstva na globalni ravni. ECDC že zelo dobro sodeluje za svetovno zdravstveno organizacijo in z več centri za obladovanje bolezni v svetu. To sodelovanje je nekaj, kar želim izboljšati in po potrebi dodatno okrepiti. Obiskala sem recimo nedavno ustanovljen Afriški center za obledovanje bolezni in upam, da bo to potencijalno naš novi partner. Do leta 2020 bi se želela, da bi ECDC bil spoštovan zaradi neodvisnosti, visoke kakovosti in pomembnosti dela in vodenja, ki ga izvaja. To se mi zdi najpomembnejši cilj, kajti brez tega karkoli počnemo ni relevantno. Jaz se predvsem mora biti močen in zupanje veden partner. Mora omogočati državam članice Evropske komisiji, da zavrujo vsakogar v EU pravično pred nalezljivimi boleznimi. Mora zagotavljati uh, možnosti za zaznavo bolezni, to pravo časno, ne pa eno leto kasneje. Prav tako mora omogočati oblikovalcem politik v EU in v država članice, da spremejo odločitev na podlagi dokazov. ECDS je v svojih 12 letih pridobil gled zaradi znanstvene odličnosti visoke kakovosti in neodvisnosti, zaradi tega, ker ima osebje, ki je zelo dobro in iz celotne Evrope. Naj ob koncu citiram Viljama Poleda, ki je dejal, da je arogantno misliti, da je dovolj, da je to, kar smo storili včeraj, dovolj tudi za jutri. Kot direktorica ECDC bom zagotovila, da mi ne bi takole zaspali na laborikah. Hvala. Much, uh, for... Hvala lepa, gospa Amon, za vašo predstavitev. Sedaj bomo imeli prvi krok vprašanj za koordinatorje. Naj vas spomnim. Vsako vprašanje Eh, ima, eh, torej, imate čas eh, eno minuto in ena tema. Prosim, gospod Lize, izvolite. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa Amon, za predstavitev. Zelo me veseli, da smo končno našli rešitev Eh, za to, da želi videti in pa on imamo uradnega direktorja ICDC-ja in mislim, da ste bi zelo primirni za to funkcijo. Dve vprašanje imam. Kakšni so vaši konkretni načrti v zvezi z protimikrobno odpornostjo in ali um, si lahko predstavljate pomagati Evropski komisiji tudi pri zakonodajnih predlogih v zvezi s tem? Mi smo že večkrat, večkrat rekli, da potrebujemo več zakonodajnih predlogov tudi za humano medicino, ne samo za veterinarsko medicino. Druga stvar se nanaša na delo z javnostmi in tu moram žal povedati, da smo v dvorani žal danes zelo um, slabo zastopani. Tu ni, ni noben predstavnik IKR, čeprav John Bovis. Um, je bil pravzaprav ustanovitelj ICDC-ja. Kaj želite storiti, da bi vlogo ICDC-ja v javnosti okrepili in tudi med tistimi, ki sprejemajo politične odločitve? Spa, a, izvolite, dve minuti čas imate za odgovor. Konkret, um, torej, naše konkretno delo za Emre, naj povem, zajma, naj povem, da smo mi, kot veste, pripravili ta akcijski načrt, ki je Eh, akcijski načrt za zdravje in mi seveda prispevamo tu svoj delež. Mi smo, mi zbiramo pod podatke, oceno tveganja in smerim seveda najboljših praks za obladovanje nalezljivih bolezni. Kar zadeva delo za glede priprave zakonodaje, naj povem, mi smo vedno na voljo če komisija to želi, torej to je del našega mandata, karkoli je potrebno, ko gre za to, da treba priskrbeti določene podatke, določene ukrepe, eh, za znanstvene dokaze, glede tega, kaj je lahko učinkovito pri boju z nalezljivimi boleznimi, vedno seveda na voljo, kar zadeva odnose z javnostmi ko gre za antimikrobno odpornost, je naš paradni kon dan za ozaveščanje. To je zame primer tega, kako lahko delamo na zelo učinkovit način in na ta način ozaveščamo ljudi in deležnikom povem, ki so in povem, kaj, kako lahko oni uh, širijo sporočila, ki so potem usklajena, ker imajo vsi enako sporočilo. In tako potem končni, uh, končna ciljna publika dobi isto sporočilo. Moramo posamično delati z državami, kajti je kontekst države pomemben zato, da vemo, kako predstaviti sporočilo, zato, da je sporočilo dejansko uspešno. In še naprej bomo delali na, na področju antimikrobne odpornosti, pa tudi na drugih področjih. V zvezi z drugim vprašanjem ste zdaj na koncu rekli, da to velja tudi za druga vprašanja, torej ne gre samo za protimikrobno odpornost, temveč za delo ECDC-ja na splošno. Mislim, da moramo storiti več, tako da bodo tisti, ki sprejemajo politične odločitve in tudi, da bo prebivalstvo vedelo, kaj delate in zakaj je to pomembno. Torej, prazna dvorana kaže, da smo izbrali zelo neugoden termin um, zanimanje med kolegi bi lahko bilo večje in mislim, da se moramo skupaj potruditi, da bo vaše delo še bolj pregledno in bolj uh, jasno predstavljeno javnosti. Question. Govorite, no, to ni bilo vrano vprašanje, vendar strinjam se. Zakaj sem omenila ravno dan Evropske proti mikrobne odpornosti, zato ker menimo, da to je dober model tega, kako lahko dosežemo širše kroge. To sedaj počnemo tudi za spodbujanje cepljenja. Tu imamo tudi urodja, ki so na voljo vsem v EU, vendar kaj vidimo, da jih moramo prilagoditi kontekstu držav članic in to sedaj počnemo zato, da se lahko države, ki so tiste, ki poznajo najbolje svoje državljane, najbolje uporabijo ta urodja v kontekstu same države. Hvala lepa. Gospod Dali, izvolite v imenu uh, eh, SND. Back, Amon, Hvala. Dobrodošli, gospod Amon. Veseli me, da ste tu. Uh, Saj je vaše delo pomembno za naše državljane, za naše voljivce. Vi ste bili že vede direktorica dve leti te agencije, tako da vemo, če se ste sposobni in upamo, da boste nadaljevali na ta način. Imam pa relevantno vprašanje, ki skrbi veliko ljudi po vsej EU. In sicer sedaj potem, ko smo ugotovili, da je prišlo do izbruha ošpic v 11 državah članicah, tudi v Romuniji, kjer je bilo 3000 več kot 3000 primerov samo v tej državi in 17 smrtnih žrtev. Takšni so podatki z dne 24. marca. Veste, da, da so ošpice nalezljiva bolezen in da. Uh, potujejo. Tako, nobena država ni varna pred eh, takšnim izbruhom. Torej, to je zelo, zelo pomembno za vse države članice, zlasti, ker gre tu za otroke. Tako vi vidite vlogo ECDC ali kaj počnete s tem v zvezi ali ste v stiku z državami članicami in kakšne je. Uh, Eh, vloga, naloga ECDC ravno pri tem konkretnem izbruhu? Yes. Hvala, gospa Mon. Eh. Hvala za vprašanje. Ošpice so primer tega, kjer se je zgodilo to, kar se imamo 11 držav članic, kjer je prišlo do izbruha, največji izbruh je v Romuniji. To je pač primer tega, ki kaže, da cepljenja ne izkoristimo v svojem polnem potencijalu, kot bi morali. Nima smisla kazati s prstom na določene države, temveč recimo v Romuniji je večina primerov bolnikov bila starih po 4 leti v Belgiji, pa je večina bolnikov bila starejših od 15 let torej vidi se, da je epidemiologija v vsaki državi različna, zato je pomembno vedeti, kje so te občutljive populacije. In tu lahko mi pomagamo, kajti naši nadzorni podatki to omogočajo in to omogoča jasen pogled, pregled podatkov in zato so lahko tudi ukrepi ciljeni. To je sedaj tisto, kar je potrebno načeloma je zadeva preprosta. Moramo eh, zagotoviti precepljenost, moramo slediti mm, verigi prenosljivosti in tako to ugotoviti. Vse to je torej načeloma seveda v teoriji preprosto. No, to je ravno to o čemer ste govorili, ko ste govorili o skepticizmu glede znanosti in dejstva in kako je treba odpraviti pomislek glede cepljenja. Pravite, da to v teoriji preprosto, vendar v praksi kako menite, da bi EU lahko podala smernice državam članicam za to, da bi spodbujala precepljenost in za to, da bi znova poskušali svrniti ošpice v EU. Na to imamo ukrepe na voljo imamo urodje za komuniciranje, za zdravstvene delavce, za to, da dajo staršem prave informacije, da odpravijo njihove pomisleke, če jih imajo, če imajo vprašanja glede varnosti eh, cepljenja. Torej, to je tisto, o čem sem govorila, moramo delati z državami članice, zato da so ta sporočila prilagojena, zato da se jih lahko uporabi v nacionalnem kontekstu. Kaj ti starše majhnih otrok nagovarjamo drugače kot starše najstnikov. Torej, to moramo prilagoditi tako, da deluje vsake države posebej. Potem, kar zadeva smernice, smernice imamo, moramo pa zagotoviti, da se tudi na ravni sprejema odločitev to resno vzame. Hvala. Ne. Gospod Gebrandi, hvala lepa. Hvala, doktor Amanova, da ste tu. Veselim se tega, da bomo imeli pravega izvršnega direktorja po nekaj letih v ECDC-ju brez pravega direktorja, kot je dejal tudi gospod Lize Kogrizant, protimikrobno odpornost imamo akcijski načrt komisije, ki je pravzaprav lani že potekel, tako da sedaj potrebujemo novega. In moje vprašanje je, ali menite, da potrebujemo agresivnejši akcijski načrt, kot je bil prejšnji? In glede na odgovore, ki ste nam jih že dali, na vprašanje Petra Lizeja. Me zanima, kaj menite o mednarodnem sodelovanju? Pokazali ste zemljevid z kitajskim CDC-jem in drugimi. In vemo, da se bodo zelo odporni mikrobi uh, mednarodno razvijali, torej mi lahko imamo uh, vse, kar želimo v EU, vendar če se zadeve ne, sto, ne, ne, ne delajo prav drugot, potem na to ne bo pomagalo, ne bomo se mogli zavoliti res nevarnim situacijam. Kaj vi menite o tem? Uh, kar zadeva sitski načrt. Mi smo že imeli sitski načrt in komisija je o, ocenila izide tega dela po tem akcijskem načrtu in izkazalo se je, da smo dosegli določene korake, vendar moramo še marsikaj storiti. In tu je potem pomemben akcijski načrt. In pomembno je povečati eh, vlogo EU pri sodelovanju mednarodni ravni, kajti kot ste rekli, res je to. je sedaj res globalno vprašanje in mi pač upamo, da bo sodelovanje z SZO in z velikimi državami po svetu nam pomagalo, da se tega lotimo globalno v sinergiji. Že več let imamo sodelovanje TAPFAR s Kanado in z ZDA kjer že skušamo usmeriti delo, vsaj preko Atlantika, seveda obstaja še vedno območja, kjer bi lahko ukrepili svoje, naše sodelovanje. Tu gre recimo za slaj z Indijo, tam vidimo, da da, da pri, do, do tam prihaja kar nekaj zelo odpornih mikrobov. Imač, dodatno vprašanje? Gospa Konečna, izvolite. Dziękuję Pani Przewodniczący. Chwala, eh, gospa Przewodnicza. Želim se zahvaliti gospi Amon, kajti v težkem času, ko ECDC eh, e ni imel uh, Eh, pravega direktorja, je ona kot poslovodiča direktorica res opravila pohvale vredno delo. In mislim, da tudi osebje v ECDC-ju zelo ceni njeno delo. Ona je organizirala um, tudi infrastrukturo, tako da mislim, eh, da se je treba zahvaliti, da se vam treba zahvaliti za vse, kar ste storili v dosedanji vlogi. E, nekateri, ki tega niso spremljali, mogoče niti niso opazili, da ni e, torej, pravega direktorja. Moje vprašanje pa je naslednje. Omenili ste, da je treba sodelovati z drugimi evropskimi agencijami in to je res nekaj, kar je potrebno, ne more vsak delati samo v svojem vrtu. In zato prosim, da nam podrobneje predstavite, kako si želite, kako si predstavljate, naprimer, sodelovanje z agencijo IMA, ki je najbližja ECDC-ju. Že sedaj imamo zelo tesno sodelovanje z IMO in sicer na področju poroti mikrobne odpornosti in ciple, na področju cepljenja. To, kar eh, delamo, je, da poskušamo um, zbrati informacije, ime in naše informacije tako, da povečamo eh, zbirko podatkov za tiste, ki sprejemajo odločitve naprimer tudi skupno poročilo o protimikrobni odpornosti za živali in ljudi. To poročilo smo objavili že leta 2015, junija pa bomo objavili drugo verzijo tega poročila. In ko um, se ukvarjajo politiki s protimikrobno odpornostjo, morajo imeti na voljo ustrezen pregled in podatke. Z EMO si predstavljamo nadaljne sodelovanje predvsem na področju cepljanja in tu gre za kombinirana cepiva. EMA spremlja varnost, mi pa učinkovitost cepiv. Se pravi, da ugotovimo, kako koristna so cepiva potem, ko so prejela odobritev za uporabo. In to želimo narediti skupaj. Potem sodelovanje z drugimi agencijami. Ne gre samo za izmenjavo delovnih programov, tako kot to poteka sedaj, temveč da skupaj načrtujemo prihodnje delo in programe in da si že pri pripravi prog delovnih programov, eh, da ugotovimo, kje so področja, kjer bi lahko eh, delovali skupaj. Gospa Konečna, imate še kakšno nadaljno vprašanje? Hvala. Ali eh, vidite možne izboljšave, naprimer pri tem, kako ste do sedaj opredelili okvir dela ali bi lahko ta okvir širili na področju nalezljivih bolizn, bolezni v Evropi ali tudi zakonodajnega vidika. Ali mislite, da je to treba razširiti ali ne, ali to ni potrebno? Da prebirim, vi mislite, ali želimo razširiti mandat za nalezljive bolezni ali za še kaj drugega razširiti preko tega področja nalezljivih bolezni. Mislim, torej govorimo o nalezljivih boleznih. Uredba o ustanovitvi naše agencije eh, je zadosten temelj za to, kar delamo. Mandat za eh, oceno tveganja, za sprejetje smirnic, za eh, predlaganje eh, nadzornih ukrepov. To je eh, v pristojnosti držav članic, na ravni EU pa komisija prevzima vlogo usklajevanja. Mislim, da ni treba, da bi mi prevzeli katero od teh pristojnosti zelo rada sodelujem z eh, kolegi v državah članicah in v komisiji. In mi jim posredujemo in zagotavljamo ustrizne dokaze in tudi sredstva, tako da lahko sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za boj eh, proti krizam in boliznim. Hvala gospa Dornano je na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa Amun, za to, da ste tu in tudi za, odgo za odgovore. E, torej, kaže, da imate velike izkušnje pri obladovanju zdravstvenih kriz in tudi pri nadzoru nalezljivostnimi boliznimi. Nalezljivo In eh, to je seveda tudi v mm, eh, glavna, eh, torej prednostna naloga malteškega predsedstva. Vendar vidimo, da prihaja tudi do povečanja teh nalezljivih bolezni. Če prihajajo ljudje, ki so v težjih situacijah, to vodi tudi povečan, do povečanja pojava teh bolezni um, tudi cepljenje upada v Evropi in zato eh, vas sprašujem, kako želite povečati nadzor nad nalezljivimi boleznimi, kako želite zagotoviti, da bomo imeli optimalno pokritost cepljenjem, predvsem, ko vidimo, da um, obstaja tudi določen, da obstajajo pomisleki glede uh, dodatnih učinkov teh cepljenj in tudi kako organizirati um, ustrezne zaloge cepiv. Hvala za ta vprašanja. Torej, krepitev nadzora za nalezljive bolezni. To je prav gotovo nekaj, kjer že sedaj sodelujemo z državami članicami. In to, kar ugotavljamo in kjer želimo napredovati, je, da presežemo težave, s katerimi se soočamo sedaj. Za države članice naj bi bilo lažje poročati o tem, kaj ti doslej to nam poročajo, je to poročanje tudi zahtevno. In razen tega je treba um, zagotoviti, da bodo podatki iz teh, um, iz teh analiz um, lažje dostopni in lažje uporabni za nje, tako da bodo videli, kako ukrepati. Imamo sedaj možnost poročanja po državah, tako da nastane nek pregled za države in razen tega um, seveda usposabljamo tudi osebe v državah članicah za to poročanje, predvsem tudi za, zmogli, za ustvarjanje zmogljivosti. Eh, torej kot rečeno, s tem, da podpiramo usposabljanje, pa tudi um, laborat delo laboratorijev in možnost ugotavljanja v laboratorijih. Tu je eh, zelo pomembno za nalezljive bolezni in sicer, da se lahko sledi eh, tem prenosnim potem. Več ukrepov je možno sprijeti, kar zadeva boj proti um, napačnim poročilom o stranskih učinkih. Torej, mi to lahko storimo samo s tem, da na pregled način predstavimo svoje dokaze in da Uh, lahko se nekaj pojavi v koincidenci z vakcinacijo, kar pa ni posledica vakcinacije in potem zaloga. Torej tu seveda sodelujemo s komisijo um, torej kjer bi lahko pomagala javna skupna naročila. Pomembno je tudi, da imamo mehanizem, eh, da, se država, države med, da si države medsebojno pomagajo. Še dodatno vprašanje. Torej, ko govorite o eh, prebivalstvu v prekarnih um, okoliščinah. Gre predvsem za tuberkulozo in tudi za HIV. E, to uh, je velik problem in zato sprašujem, kako vi razmišljate o tem in kar zadeva pokritost cepljenem. Pogosto govorimo o pantabalonu, eksabalonu in tu očitno ni dovolj zalog in to cepivo bi bilo normalno cepivo za tetanus, eh, polio in tako naprej. Zato eh, bi rada videla, kako vi razmišljate o tem. Okay. Eh. Hvala. Kar zadeva te, te prekarne okoliščine, ne razumem prav, kaj s tem mislite pravzaprav. Ampak gotovo so ranljive skupine prebivalstva, ki jih um, vsaj dve eh, bolezni eh, bolj prizadevata in sicer je to tuberkuloza in HIV. In te eh, skupine je treba identificirati v neki državi. In najboljša pot za dostop do tega prebivalstva, do teh ljudi in da se jim ponudi dostop do zdravstvene oskrbe, je treba najti na ravni države članice kar zadeva pomankanje cepiv. E, pomoč, ki jo lahko nudimo mi, so smernice glede, tako, glede tega, kako bi prioriti, prioritizirali razpoložljiva zdravila in cepiva. To je eh, pomoč, ki jo lahko takoj nudimo. In potem gre seveda tudi za razpravo o kateri sem že govorila, naprimer skupna naročila ali tudi izmenjava med državami članicami. In ob koncu junija bo potekalo tudi srečanje o cepivih, eh, komisija bo sklicala tu eh, ta sestanek in tam bodo obravnavali o teh vprašanjih. To je bil prvi krug vprašanj. Sedaj pa sledi drugi krug um, z drugimi pravili, um, torej ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor in ni pa, nadalj, ni pa nadaljnega vprašanja. Gospod Veloja. Hvala, gospa predsednica. Hvala za vaš obisk, gospa Amon. Um, Bil sem z delegacijo Evropskega parlamenta na sedežu ECDC-ja in se tam prepričal o vašem odličnem delu. Imam nekaj vprašanj, ki so um, zelo pomembna za portugalsko prebivalstvo, za mojo državo. In sicer gre za naslednje vprašanje. Prav gotovo veste, da je hepatitis A v, na portugalskem se zelo povečal. To so ugotovili pred nekaj meseci tudi v drugih državah na severu, severu Evrope. Zato vas sprašujem naslednje. Kako bi ECDC lahko um, deloval bolj učinkovito pri komunikaciji na ravni Evropske unije in da bi tudi lahko posegli prej v primeru nalezljivih bolezni, kako uh, poskrbiti za hitrejšo širjenje informacij? Uh, Dobro, o hepatitisu A ste govorili, a ne? Hepatitis A je ena od um, bolezni, kjer ugotavljamo pomankanje cepiv. In tako kot sem rekla že prej, da pač preverjamo, kako bi se si države lahko medsebojno pomagale. Hepatitis A Ja, v trenutni situaciji eh, z um, um, um, spolnimi odnosi med moškimi, torej to zadeva specifično skupino in zato potrebujemo tudi specifične usmirjene preventivne ukrepe. To ni nekaj kar eh, lahko opraviš eh, s komunikacijo splošnemu, splošni javnosti, temveč treba si je ogledati komunikacijske kanale. Eh, ki jih moramo uporabiti in kakšna sporočila bodo učinkovita v tej skupini. In tu imamo mm, nekaj upogleda in izkušenj eh, z delom s HIV-om in ta omrežje lahko uporabimo sedaj tudi za to komunikacijo. Vendar um, gre predvsem za cepljenje, ki bo pač najbolj učinkovit ukrep. Uh, Hvala, gospod Zorinjo. Hvala. Najprej vam čestitam k delu, ki ste ga opravili doslej, tudi se pridružujem želji, da bi se to nadaljevalo. Ni slučajno, da tako pogosto razpravljamo o nalezljivih boliznih zaradi protimikrobne odpornosti. To je tema, eh, ki je aktualna za vse. Evropska unija se je koncentrirala na to, da uh, Eh, naj bi se manj antibiotikov uporabljalo v kmetijstvu. Vendar bi si želel tudi strategijo sensibilizacije v sodelovanju z državami članicami. Konkretno mislim naprimer na predlog, da bi organizirali dan za ozaviščanje za ta vprašanja. Vendar ne smemo zanemariti naslednjega in sicer raziskave alternativnih zdravil. To je točka, o kateri doslej še niste povedali nič in želim vas vprašati, kakšna je vaša strategija v zvezi s spodbujanjem raziskovanja alternativnih zdravil. In še eno konkretno vprašanje. V vseh državah Evropske unije je prišlo do povečanja hepatitisa A in tu potrebujemo strategijo za odziv na to. Uh, Prvo vprašanje se nanaša na strategijo, strategije za raziskovanje alternativnih zdravil. Raziskovanje ni našo, naše področje. To, kar bi lahko storili, je, da če um, slišimo, če eh, obstaja poročilo o tem, da si ogledamo znanstvene dokaze, da vidimo, kaj že obstaja eh, in da potem ugotovimo, ali se neko zdravilo lahko uporabi ali ne. Torej, to je pravzaprav edino, kar lahko storimo in sicer, da si ogledamo obstoječe eh, študije, ampak ne, da sami spodbujamo ali izvajamo raziskave. Uh, hepatitis A, mislim, da sem že omenila, da eh, moramo eh, tu doseči predvsem moške, ki imajo spolne odnose z moškimi in ki so tista skupina, ki je najbolj prizadita in zato hm, jih je treba dobiti za te preventivne ukrepe in če Eh, izbruhne bolezni, je treba seveda poskrbeti za zdravljenje. Gospod Ekje na vrsti naslednji. Hvala. Spoštovana gospa Amon, z multiresistentnimi eh, eh, mikrobi eh, imamo v Evropski uniji veliko smrtnih žrtev na leto, veliko, eh, tudi komisar eh, Andrej Kajtis je povedal v zvezi s protimikrobno odpornostjo in rekel, da je to velika nevarnost in grožnja za zdravje ljudi in živali in da je treba to grožnjo um, se boriti proti tej grožnji na več frontah. Vendar zdi se mi, da kampanje evropskih eh, inštitucij za boj proti, eh, proti mikrobnim mikrobom se um, omejujo samo na posamične ukrepe. Naprimer, mi smo glasovali tu um, o um, Um, raj zajcev. Ampak potem je komisija spet rekla, da je to v pristojnosti držav članic. Zato moje vprašanje. Uh, če boste postali direktorica ECDC-ja. Kaj želite storiti, da bi to grožnjo, predvsem v intenzivni živalski reji, živinoreji, eh, da bi se bolje borili proti temu, predvsem tudi za posamezne živali. Pri zajcih, pri kuncih je tako, da se tam uporabljajo največji odmirki živali, antibiotikov. Mogoče bi eh, lahko prepričali malo trmasto komisijo. So, um, our, um, torej, um, naše področje delovanja so nalezljive bolezni pri eh, ljudih. Eh, to, kar, o čemer ste govorili vi, ni v našem mandatu. Razen, če pride do prenosa uh, protimikrobne odpornosti živali na ljudi, ki skrbijo za te živali, eh, torej na rajce. Seveda prihaja do takšnih situacij in um, to si potem tudi ogledamo, vendar um, torej situacija na področju živinoreje ni uh, naše področje delovanja. Hvala. Gospa Šrajer Pirke na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti gospi Amon za njen obisk. Že tri leta sem tu v parlamentu in sem spremljala delovanje te agencije, um, virus Zika in tako naprej. In želim se navezati na vprašanja uh, gospoda Lizeja in Gerbrandija. Kako eh, naj bi se nadaljevalo s protimikrobno odpornostjo? Pod nizozemskim predsedstvom je bilo storjeno veliko. Bili so sprejeti ukrepi, akcijski načrt. Eh, gospa Andrius Kajte je rekla, da bo um, boj proti tej bolizni ključnega pomena v bližnji prihodnosti. Um, če mogoče bi morali bolje sodelovati tudi z odborom regij in sicer zato, ker če um, se pogovarjam z um, lokalnimi skupnostmi in jim razlagam, kakšne uh, ukrepe je parlament sprejel v zvezi s tem, potem uh, včasih niso ustrezno obveščeni. Torej nimamo nekih um, učinkovitih sredstev, da bi se borili proti tej bolezni in mislim, da bi morali um, lokalne skupnosti bolj obveščati v okviru akcijskega načrta. Tako bo e, takšna informativna kampanja na vsak način bolj uspešna. Ali razmišljate tudi v tej smeri? Um, uh, torej, ne samo z odborom regij naj bi e, sodelovali, temveč z vsemi. Uh, dolgo smo delali nad tem, da bi ta problem postal prepoznavn, da bi eh, politični voditelji postali pozorni na ta problem. Zdaj smo tako daleč, tako kot pravite, in sedaj moramo zagotoviti, da povežemo sile na usklajen način, kajti nič ne bi bilo bolj škodljivo, če bi ljudje dobili spor različne sporočile z različnih krajev. To eh, je prav gotovo bi bil problem. Torej, ta, eh, govorila sem o dnevu ozaveščanja za protimikrobno odpornost in to je nekaj, s čimer to želimo doseči. Veliko je deležnikov, nevladnih organizacij, svetovna zdravstvena organizacija, eh, ki sodelujejo in svetovna zdravstvena organizacija organizira teden ozaveščanja za protimikrobno odpornost v in v tistem tednu imamo tudi mi dan ozaveščanja. Torej, to je eh, aktualno na globalni ravni in države članice izvajo kampanje tudi v državah članicah in skupaj s skupinami, ki so eh, relevantni, torej z zdravniki, z zdravniki v bolnicah, z bolniki. Eh, tudi s tiskovnimi konferencami in tako naprej, tako da že imamo tak večplastni pristop, ki je seveda edini način eh, soočanja s tem. Pri deležnikih, eh, torej ne gre samo za človeško zdravje, temveč tudi veterinarski. Veterinariji sodelujejo, dentisti, zdobozdravniki in tako naprej. Velik krok, širok krok deležnikov ki ga želimo doseči in ki ga tudi dosežemo in ki je eh, pripravljen sodelovati pri tem programu. Vidimo rezultate, vendar eh, ti eh, rezultati niso vidni zelo hitro. Moramo imeti potrpljenje in moramo si vzeti nekako 5 do 10 let. V tej perspektivi je treba obravnavati to vprašanje, gospa Miljo. Hvala, gospa predsednica. Gospa Amon, čestitam vam k imenovanju za kandidatko in upam, da boste še naprej izvajali dobro delo s to agencijo. Um, želim opozoriti na sodelovanje z drugo uh, Evropsko agencijo, z EFSO. Sicer imamo visok standard, pri živilih živila so zelo varna v Evropi, vendar vedno spet prihaja tudi do okužb, naprimer um, um, salmonili, uh, eh, listerije in tako naprej. In želim um, vedeti, kako poteka to sodelovanje, kako se med sebojno obveščate in kako lahko se čim hitreje odzivamo v interesu državljank in državljanov. Sodelovanje z IFSO je najdaljše sodelovanje med agencijami EU od 2006. Vsako leto pripravimo skupno poročilo o zonozah, um, o um, izbruhu živalskih bolezni. In um, um, tu obravnavamo različne patogene, eh, ki um, so tudi v živilih, e, torej gre za živila za krmo. To je poročilo, ki obsega veliko posameznih tem, torej v bistvu poročilo eno zdravje in tako naj bi obravnavali to področje, to temo. To ne gre samo za neko skupno analizo in izdelava skupnega poročila, temveč nastopamo tudi skupno na tiskovnih konferencah in tudi pri izbruhih, do katerih prihaja, izvajamo skupne eh, ocene tveganj. Eh, torej javno zdravje in tudi varnost hrane sta tu povezana in potem nastanejo iz tega tudi različne možnosti ukrepanja. Hvala. Naslednji je gospod Farjaga. Hvala, gospa predsedujoča. Gos, gospa Amon. Sedaj bi eh, vprašal nekaj v zvezi s HIV-ajcom. Eh, portugalski je to zelo pri srcu. Pomembna je zgodnja diagnoza, tako da se lahko eh, pravočasno začne uporabljati zdravila in s tem se zmanjša tudi kužnost. Ali obstaja nek konsens, soglasje na evropski ravni, eh, ker so seveda tudi situacije v državah članicah različne. V 30 letih vemo, da eh, smo zabeležili velik napredek pri okužbah s HIV-om. In kaj lahko iz tega sklepamo za druga področja zdravja? In kakšni so vaši nadaljni načrti pri boju proti HIV-u AIDS-u. Začela bom s HIV-om. Kot ste rekli, je zelo pomembno, da je diagnoza zgodnja in da eh, tisti, ki eh, so dobili to diagnozo, prejmejo tudi zdravljenje, zdravila. Ampak, če si ogledamo cilje trajnostnega razvoja v zvezi z HIV-om, eh, da naj bi do 2040 um, rešili ta problem um, HIV-a in AIDS-a. Um, to pa ne bomo dosegli s tem pristopom, temveč moramo staviti bolj na preprečevanje HIV-a. In to poskušamo spodbujati. Tudi, če je dobro, da je na voljo zdravljenje in da eh, HIV okužene osebe lahko vodijo normalno življenje, ampak kakovost življenja brez HIV-a je še vedno boljša in to bi morali bolj spodbujati iz tako etičnega, človeškega vidika, pa tudi iz ekonomskega vidika, kajti to, ta zdravljenja niso poceni. In zato je eh, vredno razmisliti o tem, kako še okrepiti preventivne ukripe na področju HIV-a. Ampak to um, velja na splošno. Torej, naš center se imenuje Center za preprečevanje in obladovanje bolezni, zato naj bi bolj aktivirali ta vidik preprečevanja tudi pri drugih boleznih. Hvala lepa, gospodali. Um, hvala lepa. Predsednica, hvala lepa, doktorica Amon. Vračamo se z vprašanji, vendar to zato, ker je tematika tako zanimiva. Tudi v vodoma ste omenili veliko vprašanj, zato bi se povrnila nazaj na vašo vodno izjavo. V danem trenutku ste bili zelo odločni, rekli ste, da bi morali poskrbeti za to, da se ukrepi sprejmejo takoj, ne pa leto kasneje. Verjetno imate v mislih konkretne primere. Ampak včasih je lažje reči, da je treba takoj sprejeti ukrepe, kot pa to izpeljati, kajti birokracija je precej kompleksna in včasih zadeve ob trajajo precej dlje, kot je to potrebno. Govorili ste o pomembni tematiki, se strinjam z vami, da moramo takoj ukrepati včeraj, raje kot jutri. Uh, Zanima me, kako se boste torej lotili tega vprašanja, kako boste v praksi poskrbeli za to, da bi pri to vrstnih primerjih takoj ukrepali. Um, prej sem imela v mislih predvsem hitro ocenjevanje tvegan. Nasplošno gledano je naše delo pri opredeljevanju grožen zgodaj, tisto, v katerega vlagamo veliko truda. Resnično skušamo preveriti, kaj se dogaja na svetovni ravni, kje se sliši kaj o čem, zato da smo hitreje opozorjeni o razvoju dogodkov, ki bi lahko vplival tudi na Evropsko unijo. Potem pa pravimo to oceno tveganja. V oceni tveganja vedno ponudimo več možnosti, kako zagotoviti preprečevanje in tudi obvladovanje kot ste rekli, pri nekaterih primerjih se zadeve lahko hitro izvedejo in lahko tudi razrešimo dano situacijo, bodi si krizo izbruha ali karkoli drugega, dolgoročno gledano pa je to težje. Dolgoročni ukrepi včasih potrebujejo več časa, zato ker je treba okrepiti zmogljivosti, spremeniti, prilagoditi strukturo, uporabiti orodje in tako naprej in tako dalje. Tako da se mi zdi, da bi tu morali sodelovati s posameznimi državami, da bi te države podprli, da bodo letel zmožne obravnavati ta vprašanja v zgodnejši fazi. Za nas je to pravzaprav povezano s tem, da okrepimo pripravljenost na evropski ravni, tudi varnost zdravja na evropski ravni. To pa lahko dosežemo tako, da države okrepijo svoje zmogljivosti. Hvala lepa. Zadnje vprašanje bom zastavila kar sama. Zanima me, kateri so najbolj pomembni izzivi, s katerimi se soočate kot vodilna v tej agenciji? V mislih imam predvsem proračunska sredstva in kadrovske vire. Kakšne so vaše zmogljivosti na tem področju? Kot sem že povedala, ko sem predstavljala izzive, soočali se bomo tudi z gospodarskimi izzivi. Na začetku leta 2017 smo končno izpolnili deset odstotno znižanje zaposlenih od leta 2013, se s tem ukvarjamo. Verjetno bomo morali še dodatno omejiti svoje vire in sredstva. Zato sem prej rekla, da se moramo res osredotočiti na tiste dejavnosti, kjer imamo največji vpliv in učinek. To je tisto, kjer lahko dejansko preverimo, kako naj sploh merimo svoj učinek, zato sem preomenjala cilje in kazalnike. Predvsem pa je treba vse to vzpostaviti v okviru dialoga z deležniki. Mi sicer lahko predstavimo svoje predloge v smislu, kakšne dejavnosti po našem mnenju prinesijo največjo dodano vrednost, ampak z deležniki se moramo o tem pogovoriti da bomo razumeli tudi, kakšna je njihova perspektiva in kaj je za njih tisto najbolj dragoceno. Uh, To sem imela v mislih, ko sem omenjala, da je zelo pomembno, da čim bolj povečamo svoj učinek. Če nekaj pripravimo, kar je visoke kakovosti, neodvisno in tega nihče ne uporabi, ali mi celoten proces izpeljemo učinkovito ali ne, ni pomembno, zato ker če se neko urodje ali nekaj ne uporablja, je to nesmotrna poraba virov. Početi moramo tisto, kar je smotrno in to na čim bolj učinkovit način. Najlepša hvala. Hvala lepa kolegica in kolegi za zastavljena vprašanja. Sklepno besedo pa seveda predajamo gospe Aman, da bo povzela vse tisto, o čemer smo se pogovarjali. Beseda je vaša za največ pet minut. Uh, really like... Res bi se vam rada zahvalila za vsa vaša vprašanja. Morda nisem uh, na vprašanje odgovorila v tolikšni meri, kot bi si sami želeli vedno, ampak s temi vprašanji sem tudi sama dobila nekaj informacije v zvezi s tem, kaj je za vas pomembno. Lahko ste prepričani, da bomo ta vprašanja še preučili, preverili, kaj je možno še storiti, kaj lahko še vključimo v svoje delo v prihodnih letih. Tematike, ki ste jih izpostavljali, so tematike, ki smo jih tudi sami opredelili kot prednostne, to sem pričakovala, vendar so zadnja leta pokazala, da se moramo vsi skupaj zavedati tega, da je tisto, kar načrtujemo, lahko postavljeno na glavo takoj, ko izbruhne kriza. Pa naj se gre za pandemijo, gripe naprimer, ta se lahko pojavi kadarkoli, vse ostalo mora potem seveda stopiti v ozadje. Toliko za občutek. Rada bi vas namreč opozorila na to, da ne glede na to, kaj bomo zdaj sprejeli, to ne bo verjetno zdržalo celoten mandat. Zlasti zadnje vprašanje mi omogoča, da nakažem predvsem to, da bomo v prihodnih letih morali delati na negativnih prednostnih nalogah. Tudi, če mislimo, da je nekaj nujno storiti, tega morda ne bomo uspeli storiti z viri, ki jih imamo na voljo. Potem širitev, ki ste jo omenjali, da bi razširili globalno sodelovanje. Tudi to bo zahtevalo določene vire. Zato moramo pač delati s tem, kar imamo na voljo. Preveriti moramo tudi možnosti, ki jih imamo za to, da razširimo sodelovanje, vendar če teh možnosti ni, bomo pač morali skrčiti obseg svojih dejavnosti. Zato sem vas tudi prosila za razumevanje, ker verjetno ne bomo izpolnili vsega tistega, kar bi si želeli. Zelo pomembno je tudi tisto, kar sem že povedala, namreč, da ko govorimo o o učinkovitosti, o povečanju učinkovitosti, podpiram vse ukrepe. Ne želim pa, da bi te dejavnosti ločili od dejavnosti ocenjevanja, identificiranja, komuniciranja, ko gre za nalezljive bolezni. Če delo na področju učinkovitosti vpliva na to drugo plat, potem to delo ni koristno, po mojem mnenju. Zato bi resnično rada to razpravo o učinkovitosti umestila v ustrezen kontekst in sicer kako dosegamo svoj učinek v okviru mandata, ki ste nam ga podelili. Pri vprašanjih, ki se nam zdijo pomembna, moramo delovati čim bolj učinkovito. To je moj ključni cilj. Kot organizacija moramo resnično odpraviti vse tiste elemente, ki nam kradejo vire in ki jih pravzaprav ne potrebujemo. Tako da z veseljem naredim tudi nekaj na tem področju, ne bom pa kakorkoli ogrožala namena naše organizacije. Mi bi resnično morali prinašati dodano vrednost, ko gre za delo na nalezljivih boleznih. Najlepša hvala, gospa Aman. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Predstavitev kandidata za mesto izvršnega direktorja Centra za preprečevanje in povladovanje bolezni. Hvala lepa. Thank you. Kolegice in kolegi, mi pa prehajamo na sedmo točko na dnevnem redu. Gre za obravnavo osnutka poročila, ki ga je pripravil kolega Sepp Dens v zvezi z ukrepanjem Evropske unije za trajnost. Razpravo začenjamo s tem, da damo besedo poročevalcu. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi kolegicam in kolegom za izražen interes in podporo. Zelo dobro komunikacijo smo spostavili med pisarnami vseh poročevalcev v Senci, za kar sem izjemno hvaležen. Gre za zelo pomembno vprašanje, namreč vprašanje ciljev z področja trajnostnega razvoja. Gre za celovito vprašanje, zato je težko pripraviti akcijski načrt, ki bi zajel vsa področja dela. Ampak eno od ključnih nalog, ki sem si jih zadal pri tem poročilu, je, da izpostavim, da tu ne gre zgolj za nek celovit seznam stvari, ki bi jih morali odkljukati na evropski ravni, ne gre za nek celovit seznam seznam delovnih programov, gre bolj za proces komuniciranja med institucijami in vsemi ravni, regionalno, lokalno, nacionalno ravnjo, vladno ravnjo. Če želimo izpolniti cilje, potem ni dovolj, da vzpostavimo nek seznam ukrepov, ki so povezani z cilji. Bolj pomembno je, da pokažemo, kako nameravamo v prihodnje doseči cilje z področja trajnostnega razvoja. Vsaka država članica in tudi Evropska unija je podpisala te cilje. Te cilji horizontalno pokrivajo vsa področja pristojnosti Evropske unije in držav članic, tudi ko gre za dejavnosti posameznikov in vlad na nacionalni in lokalni ravni. Zato je zelo pomembno, da se skupaj pogovorimo o tem, kako bomo dosegli te cilje. Prav tako pa je pomembno, da preverimo zmogljivosti posameznih akterjev, ali lahko te cilje dosežejo. Dogovoriti se moramo tudi o tem, kako bomo merili napredek. Škoda je, glede na to, kako celovito je to vprašanje, s katerim se ukvarjamo, da je zgolj par odborov v parlamentu pripravilo mnenje o tem poročilu. Mislim, da bomo s tem zagotovo omejili nabor tehničnega znanja, ki ga potrebujemo. V odboru Envi pa bomo zaradi tega morali biti nekoliko bolj ustvarjalni skupaj z poročevalci v senci, da bomo to poročilo ustrezno dopolnili. Pomembno se mi zdi, da priznamo vsa področja, kjer so opredeljeni cilji trajnostnega razvoja in kjer ti cilji skušajo izboljšati kakovost življenja, ne zgolj v državah v razvoju, temveč tudi v Evropski uniji. Gre za zelo tanko poročilo, število besed je omejeno, 800 besed. Ko pišeš poročilo na tako obsežno temo, celovito temo, je to absolutno premalo ampak upam, da bomo s pomočjo strukture tega poročila uspeli vključiti več vsebine tudi preko predlogov sprememb. Dodatne zamisli v zvezi s tem, kako doseči cilje, ki se omenjajo v poročilu, lahko omenite preko predlogov sprememb. Kar se tiče poročila, kot rečeno, bil sem omejen glede samega obsega. Pomembno je, da se pogovorimo o prihodnosti Evropske unije, o tem, kako bomo izpolnili cilje z področja trajnostnega razvoja. K temu smo se namreč zavezali. V obstoječih in prihodnih delovnih programih moramo to ustrezno odraziti. Rekel sem, da moramo oblikovati evropski pristop na tem področju, da moramo vključiti različne akterje, da bomo lahko na tak način dosegli te cilje. Namreč brez ustreznega posvetovanja na večjih ravneh teh ciljev ne bomo izpolnili. V mislih imam ne samo vladni sektor, temveč tudi civilno družbo in ostale. Vsak cilj posebej sem izpostavil. Omenil sem tudi, kakšna je povezava med pariškim sporazumom, med cilji, kako lahko tudi te cilje vključimo v svojo strategijo za sprejemanje boljše zakonodaje. Zanima nas tudi, kje se sprejema politika, ki vodi Evropsko unijo stran od doseganja teh ciljev. Specifično omenjam naprimer biogoriva. Zelo pomembno je, da v tem poročilu priznamo tudi to, da tu ne gre za proces, ki bo vsakomor prinesel zmago. Tudi jasni poraženci bodo razvidni iz tega procesa, zlasti na področju trajnostne rasti, so tegnijo pojaviti in na področju trajnostne industrije. Mislim, da je v zadnjem času postalo precej modno govoriti o enostavnih rešitvah za kompleksne težave. Enako modno je, da se pretvarjamo, da problemi ne obstajajo, čeprav leti obstajajo, zlasti za tiste, ki so zaposleni v industriji, ki je tesno povezana z podnebnimi spremembami in ki vpliva na podnebne spremembe. Ne moremo se pretvarjati, da te zadeve med seboj niso povezane nimamo več možnosti, da neomejeno izpuščamo količine toplogrednih plinov in CO2 -ja v ozračje. Nekatere industrije bodo pač trpele. Ljudje, ki bodo prizadeti zaradi tega, ne smejo biti puščeni in prepuščeni sami sebi. Zato je načelo pravičnega prehoda zelo pomembno pri vsem, o čemer se pogovarjamo v tem kontekstu. Sam sem začel s tem, da sem spreminjal svoje poročilo, kar je morda nekoliko nenavadno. Nekateri predlogi sprememb, ki sem jih pripravil, se nanašajo predvsem na nekatere podrobne cilje v tej platformi, ki združuje več deležnikov. Učiti se moramo drug od drugega, zato ta proces ne sme vključevati zgolj evropskih institucij, ne sme iti za proces od zgoraj na vzdolj, kjer se bo odločila na višji ravni, izvajalo pa na lokalni ravni. Učiti se moramo iz najboljših praks, komunicirati med vsemi ravnmi. Včasih bo izvajanje najbolj učinkovito na evropski ravni, včasih pa na lokalni ali celo mestni ravni. Zato bi rad priznal tudi pomembno delo, ki ga upravlja odbor regi. Ogromno dela so vložili v to, da se seznanimo z najboljšimi praksami na področju izvajanja, da se izpostavijo tudi najboljši načini sodelovanja. Upam, da bomo oblikovali ustrezen forum, v okviru katerega bodo svet, parlament in komisija lahko med seboj sodelovali, izpostavljali najboljše prakse, ovire, sodelovali z vsemi akterji. Upam, da boste tudi kolegi užili predloge sprememb, ki odražajo vaše izkušnje, vaše najboljše izkušnje in prakse vaše mnenje o ovirah, ki se pojavljajo. Zelo pomembno je, da dosežemo cilje, ki smo jih opredelili. To je pomembno ne zgolj z vidika dela, ki ga upravljamo v odboru, temveč tudi z vidika dela, ki ga upravlja parlament in ga bo upravljal v prihodnje, zlasti v naslednjih nekaj letih. Ti cilji bi morali biti del tudi tega drugega procesa, zato se že veselim mnenja kolegic in kolegov. Najlepša hvala besedo dobijo poročevalci v senci. Najprej gospod Farija. Hvala lepa, gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu, ki pripravlja evropsko trajnostno politiko. Mislim, da ste v osnutku poročila izpostavili ključne izzive, s katerimi se sooča Evropska unija, naprimer gre za agendo 2030, gre za trajnostni razvoj, gre za razvojne cilje ki smo jih opredelili v okviru Združenih narodov. Mislim, da ima Evropska unija odlično priložnost, da prevzame vodilno vlogo na svetovni ravni, ko gre za vprašanje trajnosti. Mislim, da bi morali natančno preveriti tudi to, kako bomo izvajali agendo 2030. Obstajajo določene nejasnosti, določene dvoumnosti, ki jih moramo odpraviti. Živimo v globalnem, zelo kompleksnem svetu, ki se je precej spremenil. Imamo finančno krizo, težave s podnebnimi spremembami, potem doživljamo tudi spremembe na gospodarskem, okoljskem in drugih področjih. Pomembno je, da dosežemo napredek na vseh teh področjih, tudi poročevalec je sam to izpostavil. Mislim, da bi to morala biti vodilna usmeritev poročevalca tudi v tem poročilu. Vi ste prav v tem poročilu omenili tudi to, da bi morali ukrepiti svojo politično vizijo, to mora biti povezano tudi z trajnostnim razvojem. Sodelovati bi morali vsi med seboj, vse te cilje bi morali vključiti v vse ključne politike Evropske unije, kot rečeno pomembna je tudi agenda 2030. Razvojni cilji tesočletja, trajnostni razvojni cilji so pomembni. Zavedati se moramo, da so cilji z področja trajnostnega razvoja izjemno pomembni in bi jih morali opredeliti na ravni Evropske unije in na ravni držav članic in jih tudi doseči. Pomembno je, da pripravimo tudi konkretne ukrepe za posamezna področja, zakrpati moramo vrzeli, odpraviti nedoslednosti zlasti, ko gre za izvajanje politik. To je ključnega pomena, če želimo cilje tudi doseči. Zato potrebujemo integrirano politiko. Tudi srednjeročno bomo morali opredeliti politične cilje, seveda v sodelovanju z vsemi akterji, zagotoviti pa moramo tudi učinkovito izvajanje vseh teh ciljev z področja trajnostnega razvoja. Te cilje moramo na nek način poenotiti tudi s cilji, ki smo jih opredelili v agendi 2030. Pomembno je, da zagotovimo tudi ustrezen nadzor nad izvajanjem vseh teh ukrepov in nad doseganjem ciljev, preveriti, kako se to povezuje z našimi drugimi prednostnimi nalogami. Komisija je tista, ki bo morala tudi izpolniti mandat, ki smo ga podelili na tem področju, opredeliti bi morala tudi ključne tematike v okviru agende 2020, tudi pri notranjih in zunanjih politikah Evropske unije bi morali te cilje upoštevati, pripraviti konkretne akcijske načrte. Že od leta 2016 imamo na voljo program z naslovom Naslednje faze v zagotavljanju trajnostne Evrope. Tudi trajnostni razvoj se tam omenja tudi v agendi za trajnostni razvoj je to izpostavljeno. Nažalost pa nismo nič bolj konkretno stvari opredelili, zlasti ne, kako naj bi se izvajala agenda 2030. Omenili ste tudi to platformo za sodelovanje večjih deležnikov, s tem se strinjam, izmenjati bi morali tudi dobre prakse na področju doseganja teh ciljev med državami članicami bi se morale izmenjevati najboljše prakse in izkušnje, doseči moramo še kakšen korak naprej. Kot sem že povedal, tudi sam bom uložil nekaj predlogov sprememb k temu poročilu. Veselim se že nadaljnega sodelovanja s poročevalcem, namreč Trajnostni razvoj je izjemno pomembno vprašanje za Evropsko unijo, zato mora Evropski parlament pri tem odigrati ključno vlogo. Zagotoviti moramo tudi ustrezno življenjsko okolje za vse v Evropski uniji in tudi izven. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gerbrandi. You, hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa Sebo Dansu za to poročilo. Bom pa začel s poročilom komisije. Običajno sicer pozitivno gledam na delo komisije, ampak moram reči, da sem bil šokiran, ko sem prebral to sporočilo. Gre za šokantno šipko sporočilo. Strinjam se lahko zgolj z naslovom Naslednji koraki za trajnostno evropsko prihodnost. Tisto, kar me je osupnilo, pa je, da Evropska komisija spregleda v celoti, kaj je bistvo teh ciljev z področja trajnostnega razvoja SDG. Takšna je razlika med temi cilji in milenijskimi razvojnimi cilji. Namreč rekli smo, da lahko zagotovimo trajnostno zniževanje revščine zgolj, če bomo spodbujali trajnostni razvoj. In to pogrešam v predlogu komisije. Niste ustrezno odkljukali posameznih točk. Upoštevati bi morali tudi svoje politične smernice komisija, čeprav niso obsežne. V Evropi se soočamo z obsežnimi izzivi. Gospodarstvo, ustvarjanje delovnih mest, starajoče se prebivalstvo, begunci, Sirija. Ampak vsi ti problemi in izzivi so zasenčeni z tem gromozanskim izzivom, s katerim se soočamo. Gre za prehod na trajnostno gospodarstvo. To je pogoj sine qua non ki mora biti izpolnjen, če se želimo pomakniti v smeri trajnostnega gospodarstva. In komisija je popolnoma zgrešila bistvo, tako da tega res ne razumem. Parlament je tisti, ki je prvega podpredsednika komisije zadolžil za trajnostni razvoj. Namreč mislili smo, da bo ta podpredsednik pripravil recimo temu naslednjo agendo za prihodnje obdobje, v okviru katere bo trajnostni razvoj bistvo vseh ostalih politik ampak do tega enostavno ni prišlo. Če si pogledate sedmo stran, na koncu piše, evropski socialni model ne bo trajnosten, beseda trajnosten, v prihodnje, če bo rast ostala na trenutni ravni. Ne, ne, ne. Socialni model bo vzdržen in trajnosten zgolj, če bomo uspešni pri zagotavljanju trajnostnega gospodarstva. Tu ni nič povezano z osnovno ekonomijo, z socialnim modelom. Vse je povezano s trajnostjo. Če Amerika govori o Amerika prva, se mi ne bi smeli odzivati z Evropa prva, ampak z trajnost prva. To bi moralo biti sporočilo, tega sporočila pa ne pošiljamo. Poglejte si biotsko raznolikost. To je naša zavarovalna polica za celotno življenje. Imamo strategijo z področja biotske raznovrstnosti. Nekje na polovici smo in res neuspešni, smo katastrofalno neuspešni, ker nismo izpolnili niti polovice ciljev. Kaj počne komisija? Sedi, križem rok. Komisar Vela bi res moral delati več na tem področju, ampak. S temi vprašanji bi se vendarle morali soočati na najvišji ravni, tako da sem grozovito razočaran. Danes to izpostavljam zato, ker smo na razpotju. Ukvarjamo se z brexitom, imamo res negativno agendo, ampak imamo pa istočasno tudi odlično priložnost, da spreobrnemo evropsko politiko, ne zgolj v okviru trenutnega, temveč tudi prihodnega večjetnega finančnega okvira. Zakaj? trajnostni razvoj ni ključni predpogoj pri EFSI-ju. Izvajamo projekte, ki negativno vplivajo na okolje, na biotsko raznovrstnost in to bomo morali v prihodnosti enkrat poplačati, kar pomeni, da nas vse skupaj stane več denarja, namesto da bi storili pravo stvar ob pravem trenutku. EFSI bi morali torej drastično spremeniti. Kmetijska politika, tudi ta je brezupna. Smo v zelo zanimivem obdobju. Komisija pa tako ne pripravi neko splošno strategijo o trajnosti, ki ne vsebuje pravzaprav nič pametnega razen naslova. Tako da pozivam komisijo, da se dela loti še enkrat, potem se lahko tudi mi lotimo svojega dela. Se pa že veselim odgovora strani komisije vesel bi bil, če bi podpredsednik Timmermans naslednjič v našem odboru pojasnil, zakaj trati nas čas s tem sporočilom. Hvala. Hvala lepa. Kolega Ek. Ja, dank, Hvala. Pravzaprav se lahko samo pridružim govorniku pred mano. Um, torej, V sporočilu 2016 o trajnostnem razvoju je komisija rekla, da se družbe soočajo z mnogimi težavami na področju trajnosti, eh, eh, onesnaženje okolja, eh, zrak in tako naprej. Se, se strinjam s takim opisom, vendar sem globoko razočaran, kajti v sporočilu komisije ni nobene vizije, ni vo, viziji glede političnih odgovorov, ki bi bili potrebni za to, da se presižejo ugotovljeni problemi. Zakaj? Kako je možno, da sporočilo o trajnostni potrošnji ne pove nič, da je to enostavno ignorirano? Um, govorimo o biti ali ne biti tega planeta, kako ravnati s tem planetom v naslednjih letih in desetletjih. Želim opozoriti komisijo, eh, da po poročilu Evropske okoljske agencije 60 odstotkov zaščitenih vrst in habitatov je že ogroženih in to zaradi intenzivnega kmetijstva. Več študij, vključno z študijo, um, organizacije Združenih narodov za um, prehrano kažejo, da kmetijska praksa uh, poslabšuje uh, tla in kako se zaradi tega zmanjšuje biotska raznovrstnost. Pozivam komisijo in tudi naš odbor INVI, da, si, da izkoristimo priporočila posebne poročevalke Združenih narodov uh, ki zahteva veliko revolucijo, načelno reformo um, vzorcev proizvodnje in potrošnje v Evropi. Um, to, kar predvidljiva komisija, nikako ne bo zadostovalo. Ta, to sporočilo komisije ni ambiciozno, je površno, neodgovorno in ignorantsko da sar, eh, eh, torej iz eh, države, iz katere prihajam, pravimo, če bi ignoranca bolila, bi to čutili do zadnjega, tudi v zadnjem kutu tega sveta. Hvala lepa, gospod Ek. Besedom bom zdaj predal sebi. Se upravičujem, kolegice in kolegi, nisem pričakoval, da bom predsedoval v tem trenutku se bom skušal držati te časovne omejitve za govor. Tudi sam bi se kot prvo rad pridružil kolegicam in kolegom, ki so rekli, da so bili razočarani nad sporočilom komisije s tem v zvezi. Namreč sporočilo komisije je daleč od tistega, kar bi potrebovali za to, da dosežemo tisto, kar je zapisano v ciljih z področja trajnostnega razvoja. Zagotovo potrebujemo tudi odločnejše politike na evropski ravni, te moramo uskladiti z cilji SDG. Bi se pa raje osredotočil zdaj na to poročilo poročevalca, ki ga tudi pozdravljam. Mislim, da je to poročilo dobra podlaga za nadaljne delo. Namreč zanima nas, kaj lahko s tem še storimo v tem trenutku. pozdravljam tudi reference v poročilu, kjer piše, da mora komisija evropsko zakonodajo uskladiti z eh, SDG, s podnebnimi cilji, kot je rekel kolega Gerbrand, kot je omenjeno tudi v poročilu. Preveriti moramo, ali je politika Evropske unije na področju podnebnih sprememb skupaj s cilji. Uh, usklajena s pariškim sporozumom in tudi z eh, trajnostnimi razvojnimi cilji. Potem, krožno gospodarstvo. Mislim, da ni dovolj, da opravimo zgolj manjše kozmetične popravke v evropskem gospodarstvu, ustvariti moramo nekaj povsem novega. Potem referenca na mesta in regije, tudi ta se mi zdi pomembna. Vseeno pa se mi zdi, da obstajajo določene deli v tem poročilu, ki bi jih lahko okrepili oziroma jih izboljšali. Kot prvo, tisto, kar po mojem potrebujemo z komisije, je sistematično preverjanje vseh evropskih politik in tudi vsega financiranja na evropski in nacionalni ravni. Ali je to skladno z cilji trajnostnega razvoja ali z evropskimi strategijami? kajti kolikor vem, zaenkrat ni na voljo sistemskega pregleda tega, ali se ukrepi v posameznih sektorjih in v okviru posameznih politik skladajo s cili, ki smo si jih zadali. Potem bi komisija morala poskrbeti tudi za pregled okoljskega izvajanja. To je sicer korak v pravo smer, vendar ni dovolj. Izvajanje obstoječe zakonodaje in strategije ni dovolj uspešno. Preveč manevrskega prostora smo dodelili državam članicam, premalo strogega nadzora in spremljanja nad izvaja komisija. Strožje bi morali biti tudi pri vprašanju biotske raznovrstnosti. Vedite, da je to eden od največjih problemov, s katerimi se bomo soočali v okviru trajnosti. evropska biotska raznovrstnost, ekosistemi so ogroženi, zaščititi jih moramo z strožjimi strategijami, predvsem pa z boljšim in bolj uspešnim izvajanjem zakonodaje in ukrepov. O številnih vprašanjih se bomo še pogovarjali na sestanku poročevalcev v Senci. Sam bi rad omenil zgolj še to, kako pomembno je, da poskrbimo za osveščanje in izobraževanje. V Evropi smo priča temu, da se države članice obračajo stran od teh vprašanj, obračajo hrbat tem pomembnim vprašanjem vezanim na trajnost. To velja za vlade in državljane. Zato moramo povečati osveščenost ljudi, prepričati v to, da brez trajnostne Evrope, brez trajnostnega evropskega gospodarstva nimamo nobene možnosti, da postanemo uspešni v 21. stoletju. Hvala lepa. Naslednja pa je gospa Evi. Grazie, prezidente. Hvala. Tudi sama uh, pozitivno podpiram to, kar je povedal kolega Debs, vendar tudi sam bi rad res uh, pokritizirala izhodišče, ki ga je predstavila uh, komisija. Prvič, kar zadeva sklice na to, kar naj bi bili podatki, na osnovi katerih je treba opraviti evalvacije. Imamo poročilo Evropske okoljske agencije glede okolja leta 2016. To bi morala biti osnova za kakršenkoli premislek. In scenarij je zelo žalosten in obupa vreden. To poročilo izpostavlja, da 4 od 30 pokazateljev kažejo na poslabšanje v času v številnih sektorjih in področjih, zlasti, ko gre za biotsko raznovrstnost, ohranjanje habitatov, pa tudi emisije toplenih plinov zlasti na področju uh, prevoza. Pa potem tudi vprašanje kakovost celinskih voda. Tu sploh nimamo podatkov, oziroma manjka podatek, da države članice ne pošiljajo podatkov komisiji. In eh, teh ciljev uh, ne bomo dosegli do 2020, brez doma. Potem imamo sedem sektorjev, v katerih vidimo izboljšanje v času, vendar težave pri doseganju ciljev do 2020, to so recimo izpostavljenost ekosistemov, eh, potem oznesaževanje zračja, potem vprašanje sproščanja dušika v vzdušje, potem zvočno oznesaževanje, pa celo eh, poraba mesa in rib in mlečnih proizvodov. Skratka, vse to so eh, sektori, kjer ne bomo dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili. Le devet od teh 30 ciljev je takšen, da jo bomo lahko dosegli. Tako se mi to zdi to zelo žalostna podoba in mislim, da bi se morali bolj osredotočiti na tiste sektorje, kjer bi morala skupnost več storiti. Menim, da moramo tudi premisliti o tem, kaj so pokazalniki in kakšne so naše zmogljivosti za evalvacijo, kaj ti. Te... Preveč pogosto imamo pokazatelje, ki niso dovolj natančni, recimo kakovost zraka v mestih. Pogosto se izpostavlja zmanjšanje um, majhnih trendelcev PM10, vendar pogosto se izkazuje, da je teh morda sicer videti manj, vendar eh, vseeno prihaja do drugih vrst onesnaževal, ki pridejo v okolje, recimo PM nič 2, eh, dušikov izpusti in tako naprej. In prav tako mislim, da je pomembna OS podnebne politike, politika ETS, ta bi res mora delovati in mislim, da je res pravi trenutek, da bi pošteno in odkrito kritizirali o zaveščenostne področju. Gre se za sistem, ki ni spodbudil nobene, nobenih ukrepov financiranja strani industrijskih eh, eh, sektorjev in še nekaj res preveč pogosto financiranje, ki da na voljo EU, se potem porabijo za velika dela, ki so pogosto uh, nekoristna, ki jo nesnežujejo, ki imajo namene, ki so povezani s porabo fosilnih goril in to ni tista Evropa, ki si mi želimo in to ni smer, v katero bi morali iti. Thank you. Hvala. Gospod Donan, izvolite. Merci. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu za njegovo delo. Dokument eh, komisije glede evropske trajnostne prihodnosti govori o marsičemu, enako s medijskim moškami, o brezposobnosti in o drugih vprašanjih, ki skrbijo uh, Eh, Evropsko komisijo kot recimo okrožno gospodarstvo. No, res je treba spremeniti vzorce, kar zadeva naš način delovanja. Preden pa se lotimo posledic, moramo se lotiti vzroko za obstoječo situacijo. Tukaj je za intenzifikacijo in, in, pretoka ljudi in, in blaga in zaradi tega prihaja do veliko večjih količin odpadkov, ki končajo v oceanih in v vodah. Moramo eh, zavarovati naše evropske industrije. Tu imamo v mislih naložbe, ki jih Evropska komisija predlaga na področju obnovljivih virov energije. Vemo, da danes v fotovoltaičnem sektorju, pa tudi v, v sektorju vetrne energije, so bile evropske družbe Ehm, eh, odrinjene zaradi dampinške konkurence z Kitajske. Nič ne pomaga, če imamo javno financiranje, če ne zagotovimo pravične konkurence s preostankom sveta. Torej, toliko z moje strani, bom pa seveda predstavila svoje mnenje še kasneje ob naših prihodnih razpravah. Hvala. Hvala lepa. Sedaj po krogu pločevalcev v senci bomo dali besedo drugim poslancem, da prispevajo k razprave. Najprej gospod Mesmir, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. E, torej, kar nekateri ste že kritizirali sporočilo komisije v zvezi s politiko trajnosti, temu se lahko pridružim, vendar želim se prisrčno zahvaliti poročevalcu, saj bo od nas vsih odvisno, da izkoristimo to priložnost in naredimo korak v pravo smer. Sem poročevalka v odboru za kmetijstvo. V vašem poročilu sem ugotovila, da kmetijstvo in gozdarstvo nista upoštevana. In zato bom predložila predloge sprememb, kajti um, opozoriti moramo na to, da na področju kmetijstva in gozdarstva zagotavljamo delovna mesta in tudi varujemo biotsko raznovrstnost. V Nemčiji je vsak tretji hektar, ki se ga uporablja v kmetijstvu, um, torej pokrit z naravovarstvenimi in okoljskimi programi, se pravi, da gre tudi za varstvo narave. Vem, da so potrebne tudi še izboljšave, vendar tako negativno, kot eh, so nekateri govorniki pred mano govorili o kmetijstvu, to ne gre. Ehm, gre za družinske kmetije, ki jih moramo zaščititi in ki veliko storijo za trajnost in za biotsko raznovrstnost. Ehm, In razen tega moramo upoštevati seveda, da mora kmetijstvo tudi um, preživeti svojo dejavnostjo, da gre tudi za dohodek. Upam, da nam bo uspelo ustrezno ravnovesje in zato bom, kot rečeno, prispevala tudi nekaj predlogov sprememb. Hvala. Hvala, gospodar, izvolite. Thank you. Hvala, gospod predsedujoča. Uh, Torej, trajnostni razvoj je nekaj, čemu moramo dati uh, več pozornosti v evropskih institucijah, moramo potrditi načelo trajnostnega razvoja, kot je zapisan v agendi voze za leto 2030 glede trajnostnega razvoja in zato menim, da je poročevalec gospodarstva imel res eh, težko uh, nalogo, ko je želel izpostaviti pomen teh uh, predlogov. Mi kot poslanci moramo delati na tej podlagi, ki jo on pripravi in razvijati ideje. Mi kot politična skupina menimo, da potrebujemo nujno akcijski načrt, ki bo konkreten in ki bo dal trajnostni razvoj v srčiko vseh politik Evropske unije. to. Tudi pomeni, da bi na ta način se držali v zaves iz agende za leto 2030. Pomembno je ugotoviti, katere so tiste področje, ki potrebujemo več ukrepanja in tudi moramo čim prej se lotiti težav, ki, s katerimi se soočamo. Moramo pot, ponovno potrditi prizadevanja strani EU v, za, v preteklih dveh letih, s katerimi se je želela vzpostaviti, s katerimi se je začela lotiti medicinskih težav. Ta pojav je pokazal, kako pomankanje zdravstvenega razvoja druge dele sveta je neposredni izziv tudi za nas. To je tudi povezano z dejstvom, da obstaja razlika med gospodarstvi v različnih državah članicah, v različnih regijah in to vodi nepravičnost in neenakost. To jasno kaže, da potrebujemo koherenten evropski akcijski načrt glede trajnostnih politik, tudi na drugih področjih, kot je za mednarodno trgovino, humanitarno pomoč in varnost. V tem smislu menim, da katerokoli odločitev, ki jo bomo danes sprejeli, v Evropskem parlamentu mora eh, imeti v misli tudi posledice teh ukrepov. Torej, moramo se zavedati, kakšne bodo posledice naših odločitev, kajti to, kar mi določimo danes, bo vplivalo na naše življenje, pa tudi na življenje naših otrok. Le tako se bomo lahko ozrli nazaj in rekli, da smo sprejeli odgovorne odločitve, ki bodo pozitivno vplivali na naše družbe, naše regije, pa tudi svet nasplošno. Res upam, da bo poročevalec skupaj s poročevalci v senci lahko pripravil poročilo, ki bo močno in ki bo naslovilo žave glede katerih imamo jasno stališče Evropski parlament. Hvala, sedaj pa spešeno komisijo. Z nami je gospa Šumaker, izvolite. Hvala lepa. Hvala tudi poročevalcu za poročilo, ki ga pozdravljamo. In hvala tudi za razpravo in za resno kritiko, ki smo jo slišali. Naše perspektive je poročilo zelo dobro, da ste dobro zobili obseg težav, ki so pomembne. To je bil izziv za poročevalca, pa tudi za nas, ko smo mi pripravili naše sporočilo, o katerem ste nekaterim med vami spregovorili. Menimo, da je pomembno. In to smo skušali tudi povedati, da smo prišli in tudi poročevalec, da izpostavimo obseg. Eh, problema, ki jih pokrivajo ti cilji in moramo se zavedati, kako skrbeti je zelo pomembno za trajnost, vendar to ni dovolj. Moramo zgoditi, da to ne obravnavamo le v okviru okoljske politike, temveč da to upoštevamo tudi pri socialni dimenziji, zato je prav, da govorite tudi o pravični tranziciji, to je tudi del naše socialne agendije. EU že ima močno izhodišče, ko gre za trajnostni razvoj. Če ne spomnim, saj je naša politika glede podnebnih sprememb, glede energetske unije, glede krožnega gospodarstva. In v sporočilu je jasno zapisano, da si želimo zadržati to vodilno vlogo tudi v prihodnosti. Kako to želimo doseči? Predstavili smo široke politike, ki jih želimo zasledovati in seveda računamo tudi na podporo kolegov v tej dvorani. Pomembno je, da zadeve usmerjamo. Pri doseganju ciljev gre za to, da usmerjamo politike, okoljsko politiko in to je tudi že zapisano v pogodbi. Če imamo SDG kot vodilne, eh, kot vodilne načela, mislim, da bomo to eh, uspelo, če želimo imeti ukrepe boljše zakonodaje in doseči boljšo trajnost in pomembno je tudi, da vedno v projektne ekipe vključimo vse relevantne komisarje, zato da vidimo, kako lahko res čim bolje upoštevamo s DG. Delo na, na tem področju pomeni, da uh, je naše delo povezano z prihodnim delom komisije in predstavljamo hmalo tudi belo knjigo, o tem bomo k malu predstavili in v teh bodo, pri prihodnih dokumentih, ki bomo predstavili, bodo tudi predstavljene prihodne politike. Rada bi se odzvala na nekatere konkretne zadeve, ki so jih izpostavili različni poslanci. Prvič, lahko se le strinjamo s tem, kar je povedal počevalci nekateri drugi, da SDG zahtevajo drugačen način razmišljanja in dela. To je zelo jasno, zapisano tudi v našem sporočilu. Gre za to, da vsi skupaj sodelujemo na nov način, na bolj konstruktiven način, eh, v novem forumu. Mi smo predlagali to, da bi imeli novo, novo multiplatformo za deležnike. Na to platformo bi radi vključili vse deležnike, vse države članice in da bi tako skupaj ugotovili, kaj deluje, kaj ne in bi se potem lahko vsi skupaj kaj naučili in potem, potem s tem dosegli boljšo trajnost. Ehm, več vas je izpostavilo, kako ključne so meritve, to je seveda pomembno. Mi bomo mm, redno poročali o ZEN, potem imamo seveda poročanje naravne držav članic, ki poročajo uh, komisiji. V zadnjih nekaj mesecih smo delali na razvoju pokazateljev in kazalnikov in leta 2017 bomo predstavili nove, novo poročilo spremljanja, kateri ste omenjali potrebo, potem da bi imeli akcijski načrt. celovit akcijski načrt mi v sporočilu tega nismo izbrali, to pa zato, ker se nam je zdelo, da akcijski načrt za prihodnih 15 let ne bi bilo eh, dovolj, tega ne bi mogli predstaviti na razdostojen način. Imamo vsakoletne delovne programe in ti morajo pokazati, da trajnost jemljamo resno. Če se lahko povrnem nekatere zadeve, ki jih je spostavil gospod Gerbrandi, ki je bil zelo jasen pri svojih kritikah. Ne, najprej povem, da nismo govorili o ekonomski tranziciji, oziroma to ste vi rekli, ne, vendar mislim, da smo mi vendarle na koncu napisali, da gre za to, da bosta evropska in globalna ekonomija šla na novo pot. In to je pot, na katero smo šli s pomočjo okrožnega gospodarstva. Imamo delovni program in v tem programu smo oblikovali svoje delo na podlagi SDG-jev, ki so, ki so povedali, tu je osem um, SDG-jev, ki so zelo relevantni, oziroma celo dvanajst SDG-jev je takšnih, na kateri bi recimo zelo vplivali, če bi bili bolj učinkoviti pri abiri verov. Izpostavili smo tudi pomembno, kako bi morali stoti več glede biotske raznovrstnosti, več vas je to omenjalo. Upamo, da bomo uspeli akcijski načrt, tam, še ta mesec glede biotske eh, raznovrstnosti. Ja, smo se zapisali, da to je res zelo, zelo pomembno. Jasno je, da je biotska raznovrstnost tista, kjer res moramo nujno ukrepati in s tem tudi same sebe spodbujamo, eh, ko to zapišemo in izpostavljamo, kako pomembno je, da tu res ukrepamo bi še komentirala nekaj, kar bi lahko koncu gospodali. Migracije so seveda eden največjih izzivov trenutno in tu bi rada povedala, da sporočilo opazuje to, kar počne EU. Poleg tega bo smeli še drug dokument, Evropski konsens, o katerem se trenutno pogovarjamo z državami članicami in s parlamentom. In seveda moramo zagotoviti, da vplivom tudi na zven in da imamo koherentne politike na zven in na vznotr. In k temu nas tudi zavezuje to sporočilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da bomo zaključili to razpravo. Bom dala besedo gospodu Danse, izvolite. Hvala, hvala vsem za vaše prispevke. Kot smo slišali, je marsikaj narobe s tem sporočilom in strinjam se številnimi kolegi, ki so izpostavili pomankljivosti tega sporočila, vendar tega se lotimo na dva načina. Lahko bomo prišli v situacijo, ko bomo rekli to sporočilo tako neambiciozno, da lahko rečemo, moramo predlagati nekaj posebno drugega. Vendar to poročilo je naš odziv, to je naša priložnost, da smo zelo kreativni in politični glede, kaj bomo storili. Vsi vemo, kakšni izzivi so pred nami. Danes eh, znanstveniki na velikem koralnem grebenu pravijo, da so obupali, kaj ti. Te letos je prišlo do takšnega poškodovanja koralnega grebena, da pravzaprav več ne morejo nič storiti. In kaj bomo mi rekli svojim otrokom in vnukom, da smo preprosto pač um, se odločili, da ne moremo, da smo obupali, to ni možnost, to bi pomenilo, da nam ni uspelo, ne nam, ne za, ne za naše otroke in vnuke skratka, tudi v komisiji obstaja nacionalni boj glede ambicij in mi kot parlament moramo biti podporna struktura za to, da zagotovimo, da ne le predlagamo zelo uravnoteženo odločeno ambiciozno poročilo, ki potem da komisiji orodje, da gre naprej in da uh, možnost tistim, ki so zve komisijo da se borijo za to. To bi bil zelo, uh, bilo bi zelo ambiciozno, če bi zgolj zapisali, zakaj gre in rekli, imamo se konjak na stegu lotijo. Vendar eh, moramo SDG vključiti v del kot nekakšen kolektivni proces, mora to potekati. Uh, To mora biti del vsega, kar Evropska komisija in vse institucije počnejo. Torej, ne gre za to, da gledamo obstoječe ukrepe in potem to skušamo dati na nekakšen seznam. Ne, kot je dejal gospod Ger Brandi, to bi bilo najslabše, če bi imeli pač nekakšen seznam odklukavanja. Ne. Zato res potrebujem vašo pomoč. Potrebujem akcijski načrt te financiranje, sredotočenje na kmetijstvo, biotsko raznovrstnost, vprašanje migracij, razlike med državami članicami, vse to moramo vključiti, moramo delati skupaj, zato da bomo te prednostne naloge zelo jasno zapisali v prišlo, ki bomo mi pripravili. Jasno je, da to ne bo proces, ki bo temeljil na obstoječih političnih linijah, kjer se potem pač borimo drug proti drugemu. Ne, mislim, da se vsi zavedamo, kako pomembna je ta tema in da moramo dati nekaj drugega na mizo. Če imamo, torej to je nekakšno standardno sporočilo komisije in lahko rečem, to je to, kar smo dobili od komisije, da se zavedamo, da obstajajo ambicije v vseh evropskih institucijah in morda je ravno parlament tisti, ki mora dati standard za te ambicije in zato mora biti to poročilo čim bolj ambiciozno. In upam, da boste vsi sodelovali pri tem in da bomo potem lahko pritegnili še vse ostale. Torej, to je ta pristop, ki bi si ga sam želel. Hvala. Gospod Dobročevalč, vsem, ki ste prispevali k spravi, naj vam prejem, kakšen je rok, kakšne so roki prva. 25. april 2017 ob 11. je rok za uložitev predlogov sprememb, potem pa bomo videli, kdaj bodo glasovanja, morda bomo poslali 21. ali 22. junija o tem na odboru. S tem smo zaključili z, toč, z, z točko 7, idemo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. To je letna izmenjava mnen s profesorom Hasom Brunixom, ki je izvrstni direktor Evropske agencije za okolje. Hvala, da ste prišli na našo sejo, na letno izmenjavo mnenj načrtovali smo, da bi razpravljali o vašem delovnem programu za 2017. Tako da bom kar takoj vam dala besedo, zato da lahko vodoma spregovorite, potem pa bodo, upajmo, kolegi postavili vprašanja in bomo imeli razpravo s tem v zvezi. Torej, deset minut, gospod direktor, izvolite. Thank you, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci. To je dobra priložnost, da vsako leto izmenjamo ideje glede našega dela v podporo evropskim politikom. To se je edina interakcija, ki jo imamo s parlamentom. Naj le omenim, da smo tu bili večkrat na odborih, bili smo na tem odboru, na odboru EMIS, na odboru za transport, na energetskem odboru. Torej res skušamo sodelovati čim širše, širše te, kot se morda zdi. Poleg tega smo imeli tudi sejo z vami v, pri, v priložnosti letnega obiska agencije. To je bilo v Kopenhagnu, to je bil zelo ploden sestanek, več poslancov je prišlo, spoznali smo novo predsedstveno sekretarjat in skušali smo biti čim bolj podporni za predelu poročevalcev in poročevalcev senci, ki potrebujejo našo podporo. Torej, kaj je glavno smeritev našega dela? To je zapisano v našem večletnem delovnem programu, kjer piše, da želimo uh, okrepiti bazo znanja za politične odločitve in dolgoročne tranzicije. To pomeni, da podpiramo eh, evropski pravni red s tem, ko zbiramo podatke in jih analiziramo za to, da to lahko potem uporabijo evropske institucije in da zlasti pri tem pomagamo našim partnerskim generalnim direktatama eh, GD eh, okolje in GD podnebje. Poleg tega pa tudi sodelujem pri bolj integriranih eh, političnih agendah, ki vključujejo sisteme bolj uh, integrirane porabe in potrošnje. Te agende so se spreminjale v preteklih letih, ko sem začel s svojim delom leta 2013 smo pripravili ta večletni eh, delni program. Takrat še ni bilo krožnega gospodarstva, ni bilo energetske unije, ni bilo pariškega dogovora, ni bilo SDG-jev. Zato je sveda uh, eh, normalno, da se vsako leto uh, prilagajamo in nas pri tem tudi podpira naš upravni odbor. Prav tako pomagamo državam članicam. Um, delamo za 28 držav članic, pa še za nekaj drugih držav, ki so članice naše agencije, skušamo jim pomagati in graditi zmogljivosti. Uh, skladno z evropskimi dogorenimi agendami. Naj predstavim naše strateška področja pri našem delu. Najprej prvo je to politika obveščanja, to je zelo tesno povezano z izvrševanjem eh, pravnega reda. Prvi element je tu glede uresnaženih kakovosti zraka in relevantne zakonodaje glede emisij. Naše letno poročilo glede kakovosti zraka je seveda nekaj, kar uživa veliko politične pozornosti v spravo o kakovosti zraka je zelo aktualno v številnih državah članicah in je tudi visoko na politični agendi. Mi smo veseli, da lahko podpiramo te, to delo z osnovnimi podatki in z analizo podatkov, ki je to potrebna. Rad bi podaril, da vedno bolj to povezujem tudi z zdravstvenimi vprašanji in z vprašanji prevoza. Potem direktiva o industrijskih emisijah. To je bolj tehnično vprašanje, vendar tudi to zelo intenzivno sodelujemo z GD okolje, zato da usmerjamo poročanje na tem področju, kajti na ta način lahko veliko pridobimo na ravni držav članic, pa tudi na ravni EU. Potem v okviru energetske unije mi bomo uh, prispevali podatke na treh od petih področjih glede toplogrednih plinov, pa tudi glede obnovljivih energije in glede energetske učinkovitosti. Potem podnebni svežen leta 2020, tu sodelujemo z letnim poročanjem glede tega, kaj uh, poročajo države članice glede tega ali dosegajo te cilje. Potem prilagajanje podnebnim spremembam, to je platforma, ki jo oblikujemo skupaj s komisijo glede prilagajanja. Pravi, da rečemo, da glede na podnebne spremembe, ki že doživljamo, smo začeli štiriletnim poročanjem glede tega in mislim, da pa je to nekaj, kar se zlasti po Pariški dogovor vedno bolj obravnavan tudi na politični ravni in zato želimo pomagati žanšlajcem in EU pri tem delu. Delali bomo, oziroma sodelovali bomo tudi pri uh, eh, in eh, sicer, ko gre za poročilo o stanju evropskih voda. Tu smo dosegli veliko napredka, ko gre za industrijsko nasnaževanje, vendar Veliko je še ciljev glede biotske raznovrstnosti v vodah. Potem imamo sistem glede obveščanja glede voda v Evropi. To pride potem do politikov, do znanstvenikov in državljanov. Vključili bomo tudi delo na morskih eh, ekosistemih njihov vodov. Njihova osrednja vloga je pri varovanju naravne kapitala in podnebnih sprememb. Torej že letos bomo pripravili eh, poročilo za stanje pomorskih ekosistemov. Potem biotska raznovrstnost. To je seveda v skladu z delom, ki poteka na podlagi direktive o habitatih in o pticah. To je potem povezano s celovito strategijo glede biotske oznovršnosti in podpiramo delo institucij pri, pri njihovem delu. Potem eh, preverjanje glede spremljanja in poročanja. Tu sodelujemo na način, da usmerjamo informacije in s tem zmanjšujemo breme, sveda pa zagotavljamo, da je kakovost eh, poročil ustrezne in skladne zakonodajo. Potem drugo strateško področje, ocena sistemskih izzivov. Delamo na področju okroženega gospodarstva in učinkovitosti verov. V številnih poročili smo to obravnavali. Tu sodelujemo s ključnimi znanstvenimi institucijami v Evropi, sodelujemo z državami članicami, pa tudi z Eurostatom in GDP okoljem. Tu je še veliko znanja treba pridobiti. To smo tudi zapisali v lanskoletnem poročilu in mi želimo preseči te pomankljivosti in želimo povedati, kaj vemo in kje nam še manjka informacije. Potem vprašanje trajnostnih prehodov, to je zelo tudi povezano z agendo za SDG 2030 in tu govorimo o tem, kako živeti glede na omejitve planeta. Tu seveda imamo v mislih e, delo v okviru Pariškega dogovora Energetske unije, delamo na področju transporta, predstavili smo poročilo glede trajnostne mobilnosti in to mislim, da je tudi skladno z, oziroma povezano z eh, poročilom o nizkooglični mobilnosti. Imamo tudi poročilo o morski hrani in tu tudi sodelujemo pri reformi SKP-ja in Prav tako želimo pomagati pri delu glede Amsterdamske agende, glede trajnosti v Evropi. Nekdo prej je že omenjal, da pripravljamo poročila glede kazalnikov v okviru sedmega EAP-ja in tu eh, torej ugotavljamo, učinkovitost eh, energetskih verov in varovanje eh, državljanov pred tveganje za njihovo zdravje. Ko gre za poročilo o stanju v Evropi, zdi se mi, kot da sem vam včeraj predstavil zadnje pošlje, da sedaj že pripravljamo tisto za 2020, v katerem boste dva dela. Prvi del bo follow-up prvih, prvih uh, delo izvrševanja, drugič pa bomo tudi predstavili, kakšne tranzicije so pomembne pri potrošnji in porabi, so da bi segli dolgoročno trajnost. In potem zadnjo še glede sistemskih izzivov. Smo del evropske človeške pobude za biomonitoring. To je je pobuda neke nemške agencije in to nam bo pomagalo pri naši oceni okolja in zdravja. Bom krate glede tretjega področja. Torej, kar zadeva ustvarjanje znanja, um, sodelujemo z različnimi organizacijami in sicer zaradi posodabljanja znanja na področju okolja um, imamo EUNET in sicer je to omrežje za zbiranje informacij o okolju in spremljanje stanja okolja in potem, v kar bomo vlagali v naslednjih letih, je ReportNet in to je eh, ključno za poročanje o okoljskih podatkih, to š, omrežje se je zelo hitro širilo in zato moramo um, storiti več tudi na področju spletne varnosti in razen tega prispevamo k agendi trajnostnih ciljev v okviru Združenih narodov in tudi tu um, um, mi bolj ocenjujemo, Eurostat pa bolj pripravlja ustrezne kazalnike in potem gre tu še za dejavnosti v okviru Kopernikusa in za eh, ohranjanje čistosti zraka, kar zadeva sodelovanje z drugimi, gre predvsem za sodelovanje z eh, državami v sosedstvu. Um, temeljnega pomena je seveda območje sredozemlja, na vzhodu pa um, gre predvsem za um, teme, kot so um, varstvo zraka in tudi zahodno-balkanskimi državami uh, imamo skupno agendo. In ob koncu, tako kot verjetno veste, um, poteka evalvacija v okviru formalnih pravil za preverjanje ustreznosti delovanja naše organizacije, preverjajo pet indikatorjev učinkovitost, uspešnost, eh, Učin, um, um, dragocenost naših informacij in tako naprej. Eh, in to bo seveda povedalo še več o tem, eh, ali izpolnjujemo svoj mandat, vsebovane bodo tudi informacije v zvezi s financiranjem in osebjem. Potem, kar zadeva dodatne naloge, rekel sem že, da smo morali v teku let dodati področja delovanja in to smo, mm, to, zato so bila potrebna tudi finančna prilagajanja in negativne prioritete. 2013 eh, smo Eh, hoteli zmanjšati osebe za pet odstotkov, eh, eh, sedaj pa naj bi to zmanjšali za deset odstotkov in to mm, ustvarja seveda določen pritisk. To prav gotovo tudi vsega, um, ne zrcali kakovosti dela, ampak to smo morali storiti zato, ker enostavno nismo imeli dovolj virov, da bi zagotovili ustrezno kakovost. Med tem uh, gre tudi za globalno in mednarodno delo. Uh, in eh, svet mora delovati skupaj na tem področju, potem gre tudi za zmanjševanje sredstev za regionalno delo, ko gre naprimer za konvencijo o gorah in za regionalne jezera, potem, ko gre za turizem in trajnost, eh, potem, eh, kar zadeva našo prisotnost v, no, v Bruslu, torej skoraj vsak dan je tu nekdo, ki se z nečem ukvarja in ne moremo si privoščiti, da bi eh, tako nadaljevali tudi v prihodnosti in razen tega moramo zmanjševati, eh, omejiti naše delovanje tudi še na drugih eh, področjih, kajti nam gre predvsem za kakovost. Eh, in zdaj bomo eh, morali storiti manj z manj. Eh, sredstvi in manj osebjem, ampak eh, želimo ohraniti kakovost. Če pa bo prišlo do nadaljnih zmanjšanj, bo moral seveda upravni odbor eh, se s tem ukvarjati in tudi v razpravi z vami. Hvala za to jasno predstavitev. Več kolegov želi besedo najprej dobi besedo kontaktna oseba z agencijo, to je gospod Gerbrandi. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospod Brünnings, za to jasno predstavitev. Vedno je veliko veselje, če ste na obisku, pravzaprav eh, bi si zaslužili eh, veliko um, več poslancev v dvorani, kot jih je danes. Ampak to je nekaj drugega. EA EEA je med najpomembnejšimi agencijami, ki jih imamo v Evropi. Zato želim začeti s zadnjo točko, ki ste jo omenili in sicer zelo resno ste opozorili na to, da več rezov pomeni um, zmanjšanje kakovosti dela. Želim to obrniti malo. Če verjamemo, da je delo okoljske organizacije, okoljske agencije eh, pomembno, potem bi morali povečati sredstva, ne pa spodbujati k nadaljnim rezom. Težko je razložiti, zakaj ima okoljska agencija danes manj kadra, kot ga je imela pred desetimi leti z državami članicami in s komisijo pa prelagamo vedno več dela na to agencijo. In če si ogledamo mednarodni razvoj, potem ugotavljamo, da je pomen okoljske agencije eh, tudi vedno večji. Torej čudno je eh, na ta način. Um, Um, um, reševati vse zadeve, ki se prelagajo na IEA e in, zato, in iz tega stedi eno od vprašanj rekli ste, da ste prisiljeni zmanjšati delo na mednarodni ravni. G7 energetski vrh je danes potekal, ZDA so eh, blokirale vsako izjavo. Eh, to je vključevalo tudi pariški sporazum ali tudi besedo energetski prehod. Ob enem ugotavljamo, da. Um, je bil znižen um, Eh, proračun um, ZDA za ustrezno agencijo in v Ameriki in tudi za Združene narode bodo prispevali manj um, denarja. Torej, ko vi govorite o zmanjšanju sredstev za mednarodno delo v Evropi in vidimo, da v ZDA se dogaja podobno, se pravi, da veliki Eh, donatorji za to delo na mednarodni ravni so ven ogroženi. Mm, mogoče bi lahko povedali kaj več o tem. Govorili ste tudi o, cis, o procesu ocenjevanja vaše agencije, ki trenutno poteka. Želim eh, samo ponovno povdariti, kako pomembno je to. Tudi zato, ker mi kot poslanci in poslanke in predvsem kot člani odbora za okolje tudi nas bodo kontaktirali, da podamo svoje mnenje o delu agencije za okolje. In eh, pomembno bo, da bomo podali svoje mnenje o tem, samo eh, priporočilo kružno gospodarstvo je vedno bolj aktualna tema. Um, imamo stanje okolja, stanje narave, ali bi um, bilo dobro, če bi imeli naprimer tudi poročilo o stanju kružnega gospodarstva. Seveda bi to spet pomenilo povečanje vašega dela, ampak z osebinskega vidika bi to bilo mogoče pa vendarle. Uh, zanimivo in zanimal bi me vaš komentar. Naslednja je gospa Dali, ki dobi takoj besedo. Gospod Eichhout prav tako. Gospod Javor, ja, ja še nekaj uh, se jih je prijavilo. Gospa Dali je na vrsti prva. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Brünings, za predstavitev in za obisk. Moram reči, da je zelo neprijetno slišati to, kar ste povedali na koncu in govorili ste tudi o tej mračni eh, situ, finančni situaciji v Agenciji za okolje. To povdarjam zato, ker eh, menim, da je to področje, kjer bi eh, ki bi jo morali obravnavati kot pridnostno nalogo, kajti moramo, moramo razumeti povezavo tudi med zdravim okoljem in zdravjem ljudi. Torej, in to je vidno, treba povdariti predvsem, ko poslušam vas in eh, vaše zadnje točke iz predstavitve moje vprašanje, se bo osredotočilo na nekaj, kar je povezano med okoljem in javnim zdravjem. E, nekaj, kar ste pa videli tudi v predstavitvi, ko, so, ko ste govorili o onesnaženju zraka in zgornjih eh, nacionalnih, nacionalnih zgornjih mejah. Vsak drugi dan, vsak dan eh, vidimo druge študije, ki povezujejo situacijo onesnaženja v mestih z eh, boleznimi in z nevarnostmi za zdravje, za državljane predvsem uh, je to povezano tudi s, ko, s prometom na um, fosilna goriva. Um, naprimer je bilo ugotovljeno, da je slab zrak največji posamečni faktor nevarnosti za zdravje v Evropi. In rekli ste, da eh, je sicer se izboljšalo zmanjševanje emisij in s tem tudi kakovost zraka, vendar ne dovolj, da bi to eh, resnično tudi vplivalo na zdravje. Govorili ste tudi o razogličenju eh, prometa, cestnega prometa. Ali vidite, eh, da bi se Evropska unija premikala v smer, kjer bi revolucija električnih vozil bila um, izvedljiva, naprimer če to primirjamo z Norveško, ali mislite, da se premikamo v smer eh, Norveške in pogosto um, je bilo rečeno, da um, torej, kaj je treba res storiti, da bo prišlo do pozitivnega premika na, tej, na, tej rav, na, na tem področju. Hvala. Gospod Javor je na vrsti naslednji. Hvala. Uh, Gospa predsednica, hvala Hans za obisk. Kot je bilo že rečeno, to je vedno veliko veselja eh, eh, izmenjati mnenja z vami. In strinjam se s kolegi, da je vznemirljivo in eh, obžalovanja vredno, kar eh, se tiče zmanjševanja, zmanjševanja sredstev za vašo agencijo. Eh, eh, Ampak tudi jaz sem hotel omeniti nekaj, kar pomeni dodatno delo za agencijo. In že v prejšnjih razpravah smo opozorili na to. E, torej, e, ko smo razpravljali o, o ciljih trajnostnega razvoja. Ne glede na vse ostalo, kar ste povedali, vidim eh, dve kritični točki v evropski okoljski politiki in sicer pravilno izvajanje obstoječih uredbe. Videli smo že večkrat, da imamo včasih zelo stroge uredbe na ravni EU, ko pa gre potem za prenos in za pravilno izvajanje v skladu z ustreznim nadzorom, je to popolnoma druga zgodba. E, torej, ne dogaja se to, kot, e, o čemer smo razmišljali pri oblikovanju te uredbe. Sedaj e, poteka pregled izvajanja okoljske zakonodaje. In tudi IIA e sodeluje pri tem pregledu. Moje vprašanje. Ali obstaja manevrski prostor za IIA, e da bi se bolj aktivno vključevala v nadzor izvajanja tega? Komisija je seveda varuhinja pogodb in to ni vloga EU, IIA, e ampak ali bi lahko uh, se bolj vključili v ocenjevanje izvajanja zakonodajen na ravni držav članic in potem nadzor in sistematsko skeniranje evropskih politik in finančnih schem. Če EEA ob, je objavila eh, poročilo o eh, stanju okolja in narave, potem dobimo koristen nabor podatkov. Vendar, Ne vemo pa, ali je poraba evropskega denarja učinkovita pri zagotavljanju trajnosti. Um, sporadično dobivamo informacije o tem, ali, ampak ali menite, da bi bilo možno za EIA e ne samo, da ocenjuje ekosisteme, temveč tudi politične sisteme, ki naj bi varovali eh, ekosisteme in da bi nekako sistematsko skenirali um, um, zakonodajo EU v zvezi z okoljem. Hvala, gospod Ajkot. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Brajniks. Strinjam se s kolegi, da je vedno veselje se pogovarjati z vami, ampak no ja. Uh, lepo eh, se je tu mm, pogovarjati med nami, ampak večji problemi, da bi zagotovili dobro politiko, um, to pa se ne odvija tu. Torej, če si ogledamo seznam, ki ste nam ga predstavili, naprimer direktiva NIK, um, kako daleč eh, pa smo še od uh, Eh, čistega zraka v Evropi, potem direktiva o industrijskih emisijah. Vsi vemo, kako boliče, težko je izvajati ta proces, tudi naprimer v zvezi z velikimi eh, objekti za, iz, za sežiganje, potem um, um, obnovljivi viri energije, potem uh, eh, odpadki, torej veliko je aktualnih tem in zato je eno velikih vprašanj, kaj lahko naredimo in to vas sprašujem, kaj storiti, da bi razprava o okolju torej, da eh, to ni samo, um, um, ne, um, da ne bi bila eh, to samo neka razprava med navdušenjem za okolje, temveč da res poskrbimo za čistejše okolje za naše otroke. Vendar trenutno države članice v tem ne vidijo nekega ključnega področja, eh, ki bi. Um, kjer bi lahko um, si želeli več evropskega sodelovanja. EEA ima IONET in tudi nacionalne uh, žariščne točke. Vendar kar uh, bi rad slišal, kako uporabiti to omrežje za izboljšanje razprave na nacionalni ravni in tudi v nacionalnih parlamentih. Um, kaj ti dokler? Uh, Ta razprava, ki jo vodimo tu, ne poteka v nacionalnih parlamentih, potem um, bo napredek še vedno zelo šibak. In zato vas prosim, da nam poveste, kako bi to lahko izboljšali, kako bi to omrežje lahko delovalo, kako vi mislite, da bi skupaj z vami eh, lahko izboljš to stvar izboljšali. Kaj ti drugače bomo vidno vsako leto znova ugotavljali, kako eh, boliče počasi to eh, vse skupaj gre. Gospod Demesmekar, hvala. Gospod Vrajniks, eh, najlepša hvala za obisk in za prispevek. Vaše delo, delo vaše ekipe ne moremo preceniti, torej lahko se pridružim samo tistim, ki so govorili pred mano, da potrebujete določen manevrski prostor za svoje delovanje. Torej s tem vprašanjem se bomo morali še ukvarjati. Želim um, povedati nekaj v zvezi s tem, kar je povedal gospod Gerbrandi v zvezi z ZDA. V Ameriki imamo predsednika, ki na uh, varstvo podnebja gleda povsem drugače od prihodnika, da to zelo milo uh, izrazim. To pomeni, da se moramo potruditi, da um, um, zagotovimo, da bodo ZDA naprej sodelovali pri izvajanju pariškega sporazuma. V ZDA že potekajo tudi postopki um, proti um, dekritu predsednika, da um, bi um, odpravili predpise v zvezi z um, premogovniki. On je podpisal nek odlog, ki naj bi omogočil, da ne bi bile. Uh, ne bi bili predpisi tako strogi pri pridobivanju energije iz eh, črnega premoga. Um, Torej, s tem je hotel pač predsednik povedati, da mu gre predvsem za zaposlovanje, ampak to je kratkoročna politika, ki ni trajnostna. Kaj ti eh, prišlo bo do ogrivanja podnebja in eh, človek ne bo imel koristi od tega, torej kako eh, obdržati eh, ZDA v našem čovnu, torej kakšno vlogo lahko prevzame EEA in kakšni so vaši stiki z ameriški kolegi iz EPA. Gospod Kaputo je sicer na seznamu, vendar ga ni v dvorani. Ali želi še kdo besedo? Grazie, grazie, gospod Kaputo. Um, Hvala. Z velikim zanimanjem sem prebral poročilo eh, Agencije o obnovljivih virih energije. Mogoče smo na dobri poti, da dosežemo cilje za 2020, ampak do leta 2020 je samo še tri let. Um, in potem bo treba um, spet razmisliti, kako naprej izboljšati situacijo um, Raziskave in razvoj novih tehnologij lahko privedejo do konkretnih rezultatov, če eh, se to dogaja na globalni ravni. In pri G7 v Rimu um, ni bilo možno sprejeti skupne izjave, kajti združene države uh, um, vodijo svojo politiko na področju energetike. Um, torej, raziskave v zvezi s skladiščenjem in učinkovitostjo um, in zmanjšanjem CO2, -ja, vse to je treba še ustrezno oblikovati in pripraviti, vendar z eh, političnega vidika se to premalo upošteva. In po moje, tudi ukrepi še niso zelo jasni, ki naj bi jih sprijeli v, na naši celini. Torej, Evropa ne um, igra vloge, ki bi jo morala igrati za dosego ciljev iz Pariškega sporazuma. <clears throat> torej, hotel sem vas vprašati, kakšen je vaš vtis glede na to tematiko, kajti eh, to bo pomenilo pomemben obrat v energetski politiki v prihodnosti. Hvala s tem, so dobili vsi besedo, ki so to želeli. Eh, eh, na kratko. dobijo besedo eh, tudi predstavniki upravnega odbora IEA. E Najprej na vrsti gospod Skolos. Hvala, gospa predsednica. Veliko čast mi je, da sem lahko tu in eh, spregovorim v tej dvorani. Moram reči, da lahko samo pozitivno eh, komentiram delo agencije, torej delo je zelo kakovostno in tudi upravljanje poteka zelo dobro. Ampak to, kar želim povedati, um, bo tudi zrcalilo današnjo razpravo, kajti eh, agencija je vir znanja ne samo soustvarjanja znanja, temveč pravega ustvarjanja znanja. Po drugi strani pa to znanje ne najde svoje poti k vsem, um, um, k vsem, ki naj bi imeli to znanje in to velja tudi za izobraževanje. In eden od članov je to povedal. Torej, mi smo prijeli mandat, Torej, ena od žrtev rezov je ravno to področje, ki sem ga omenil in sicer izobraževanje in ozaveščanje. In druga stvar, ki je prav tako pomembna in tudi tu so omejitve, je povezava z družbenimi izzivi, vključno z begunskimi tokovi in težave, ki s tem nastajajo v Evropi v zadnjem času. Želil sem na to samo opozoriti, kajti mogoče bomo v večletnem programu spet zahtevali sredstva za to, ampak ne vidim pa veliko možnosti, da bi bili uspešni. Eh, in kar zadeva oceno dela eh, agencije, Um, torej pri tej oceni bi morali upoštevati tudi ta vidik. In moram povedati, da eh, potrebujemo um, um, več eh, tudi um, vključitve rezultatov iz eh, različnih programov, iz programa obzorja 2020 in tako naprej. Tu še ne vidimo pravih rezultatov. To pa ni povezano s kakovostjo upravljanja agencije, temveč eh, vi ste v preteklosti um, že opozorili na to, tudi jaz sem v okviru upravnega odbora eh, opozoril na to, ampak ni še pravega premika. Gospod Heneke, hvala gospa predsednica, želim najprej izraziti um, um, svoje spoštovanje za zelo dobro delo te agencije pod vodstvom gospoda Brenik. Sej sem več kot tri leta v upravnem odboru. In lahko vam rečem, da je to eh, zelo uspešen del evropskega sodelovanja, vključno z Združenim kraljestvom, Turčjo in drugimi partnerji. Sedaj nekaj o tem. Um, O, o, o programskem dokumentu 2017-2019 agencije. Um, torej percepcija okolja in varstva okolja se danes bistveno razlikuje od eh, percepcije eh, v času, ko je bila agencija ustanovljena. Danes eh, potrebujemo bolj sistemsko in dolgoročno razumevanje okolja, med vzajemne povezave med okoljem, krožnim gospodarstvom, dekarbonizirano ekonomijo, in tudi spremembami v življenskem slogu. To je treba razumeti. Varstvo okolja se pogosto razume samo kot politika zmanjševanja tvegan, vendar moramo priznati tudi veliko ekonomsko in družbeno uh, možnost teh prehodnih procesov, kot naprimer implementacija SDG-jev ali pariškega sporazuma. Dolgoročna politika za dekarbonizacijo in izvajanje SDG-jev eh, tirja pravočasno eh, konceptualizacijo takih politik. In eh, Seveda je treba izboljšati tudi raziskave na tem področju in to velja za globalno raven, naprimer sodelovanje s Kitajsko v okoljskih vprašanjih je treba poglobiti tudi zaradi političnih turbulenc v ZDA. Um, IONET um, eh, smo priporočili kitajski vladi kot zgled za um, okoljsko informiranje na kitajskem v interesu EU in um, torej interes za dogajanje v Evropi je zelo eh, velik. In potem ali naj bi razširili mandat eh, agencije in ali naj bi povečali sredstva za to agencijo. Um, Michael Scholes in gospod Gerbrandi sta povedala in potrjujem jima, da mm, odbor Envi naj bi po možnosti zagotovil dodatna sredstva za agencijo. To bi pomagalo agenciji, da bi še bolj prispevala k mm, oblikovanju učinkovite in uspešne politike varstva okolja v Evropi. Hvala. In sedaj dobi besedo še predstavnica komisije gospa Fusko, sprašujem jo, ali želi podati komentar ali ne. No, just... Hvala lepa, morda zgolj na kratko o oceni nekaj zadnjih podatkov, tako agencija kot odbor in vi se zanimate za to. Proces se je začel decembra lani, imamo svetovalca, ki z nami sodeluje pri pripravi ocene agencije in mreže IONET. Se pravi, od zadnje ocene iz leta 2013 do konca lanskega leta ocenjujemo delo, gre za oceno preteklega delovanja. Smo v tesnem stiku z agencijo, redno jo obveščamo o tem, kaj se dogaja, ko svetovalec dobi informacije, stopi v stik z vami. Imeli bomo tudi splošna posvetovanja za javnost, trenutno imamo bolj ciljno usmerjene intervjuje in pogovore s posameznimi člani parlamenta oziroma tega odbora. Ta proces posvetovanja naj bi trajal nekje od konca tega meseca do poletja. Po poletnih počitnicah septembra, oktobra bomo pripravili prvi osnutek tega poročila. Potem se bomo decembra pogovarjali tudi z upravnim odborom agencije, če bo šlo vse po načrtih. Bomo prihodne leto pripravili delovni dokument služb komisije, v katerega bomo vključili teh pet elementov, ki jih je Hans omenil, kaj deluje, ki so pomankljivosti in tako naprej. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti na podlagi te ocene lahko potem razmislimo kot komisija, ali obstaja potreba potem, da spremenimo mandat, upravljanje agencije. Smo pa zelo odprti v tej fazi, tako da zgolj opravljamo ta proces z namenom, da pridobimo informacije z strani različnih deležnikov. Hvala lepa. Veliko zanimanja, veliko podpore, veliko izrazov zahvale smo slišali strani kolegov. Tak bi bil moj povzetek. Vam pa predajam besedo, da se odzovete na vse, kar smo slišali. Hvala, predsednica. Hvala lepa vsem za pripombe in vprašanja, pa tudi za splošno podporo. To velja tudi za odziv komisije, moram ponariti. Zdi se mi, da imamo zelo konstruktiven odnos, ko gre za podajanje usmeritev, pripravo agende in tako naprej. Številni ste že omenili tisto, kar sem sam na koncu povdaril, tudi v zvezi z viri. Rad bi podaril, da je naš večletni delovni program ambiciozen program, ki skuša zagotoviti čim več znanja in to znanje preliti v evropske politike. V zadnjih letih smo prednost dajali temu, da razvijamo ta del agende na odločen način. Smo pa v primerjavi s preteklostjo opazili kar nekaj razlik. Naprimer, če v preteklosti nismo prejeli nobenih nalog, še pred tem večletnim finančnim okvirom smo dobili mesta TA, zdaj dobivamo mesta CA, manj mest CA za sodelovanje. Prejemamo dodatne sodelavce, ki jih zaposlujemo na pogodbeni osnovi. Skratka, težje je pridobiti nove vire za upravljanje novih nalog. Tudi tu se mi zdi, da s komisijo dobro sodelujemo, zato da bi podali prepričljive argumente. Smo agencija, ki je specializirana za znanje, na, katerih, na katerem potem temeljijo politike, zato bi morali imeti racionalen pristop, ko gre za to vrstno vprašanje, ne pa, da smo frustrirani, jezni ali karkoli že, katerokoli čustvo nas preplavlja, gre za racionalno razpravo. Če želite, da zagotovimo kakovostno delo na določenem področju, potem bomo mi racionalno preračunali, kaj je potrebno. V omejenem številu področji smo bili uspešni s takim načinom dela. Ampak zdaj, če se izrazim po nizozemsko, je tudi vse tisto, kar smo lahko dali stran, že šlo stran. Ves balast smo odpravili, zdaj bomo morali poseči pač v tisto, kar nam koristi. Zato upam, da nam bo zagotovljenih dovolj finančnih in drugih virov, da bo upravni odbor opravil vse tisto delo, ki si ga želi. Gre za pomembno delo, relevantno delo, ne zgolj z vidika znanosti in znanja, temveč tudi z vidika podpore ključnih evropskih politik. Če imate ambiciozno agendo pri pariškem sporazumu pri krožnem gospodarstvu želite seveda zanesljive informacije, ko gre za naravni kapital, za morske vire. Še vedno obstaja nekaj vrzeli na tem področju, zato po mojem mnenju moramo pokazati svojo ambicijo, pripraviti ustrezno agendo, ki temelji na znanju. Potrebujemo tudi več prehodnih, preoblikovalnih politik. Če želite več znanje v teh prehodnih obdobjih, boste potrebovali tudi ustrezen prehod v vašem znanju. Če se lotim teh ključnih vprašanj, skušal sem jih združevati v skupine, ko ste jih zastavljali. Eno vprašanje so se nanašala na to mednarodno raven. Imamo Kitajsko, ZDA, soočamo se s svetom, ki se hitro razvija. Glede ZDA, Z njimi že tradicionalno sodelujemo, gre za izjemno dolgo sodelovanje tudi z ameriško agencijo EPA sodelujemo, večkrat letno se pogovarjamo po telefonu o tem, kakšno agendo imajo. Ko je gospod Projed prevzel vodenje agencije, sem bil tam, več dni sem se pogovarjal s kolegi iz EPE zelo zadovoljni so bili, ker smo bili tam, ker smo jih prej poklicali in jih vprašali, ali je morda neprimeren trenutek, da vas obiščemo in so rekli ne, kar pridite in potem so nam tudi rekli, ne ostanemo v stiku z njimi, kajti mi morda ne bomo dobili zelene karte, zato da pridemo k vam v Evropo v prihodnje. Zato predlagamo, da pustimo odprte te kanale za komuniciranje, ko gre za znanje. Ti kanali preko Atlantika morajo ostati odprti in mi jih bomo pustili odprte, koliko je tole mogoče. Lahko vam zagotovim tudi, da smo v stiku z nekaterimi ključnimi raziskovalnimi instituti v ZDA. To so eni od najboljših institutov na svetu akademska skupnost, no, ko gre za atmosfersko znanost in tako naprej, uporabljamo njihove podatke, smo v stiku z njimi, srečujemo se z njimi tudi v kontekstu širše globalne agende. Enako velja vsaj delno tudi za Kitajsko in za nekatere države, ki so pokazale velik interes za to, kar mi počnemo. Kadar moram v javnih razpravah z drugim širšim občinstvom braniti evropski projekt in to, kar počnemo, ni tako težavno. Imamo 39 agencij, 28, ki morajo spoštovati evropsko zakonodajo. Če si pogledate ZDA in Kanada, tam si komaj da izmenjujejo kakršne koli okoljske podatke. V okviru nafte se izmenjuje zgolj delček tistega, kar mi počnemo, nekje 10 odstotkov. Enako velja za ASEAN, minimalno v primerjavi s tem, koliko se izmenjujemo mi. Nikjer na svetu države ne počnejo to vrst izmenjave znanj in informacij, uh, na formalen način, tako kot to počnemo mi, 28 držav članic Evropske unije plus 11 dodatnih držav. Kitajski minister za okolje je priznal, da imajo velik problem z zanesljivostjo podatkov iz ene same velikanske države. Zanimalo ga je, kako mi to počnemo v kontekstu 28 držav. Tako da tu gre za vprašanja, ki presegajo zgolj tisto usko agendo mi skušamo seveda ohranjati delo na tej ravni, žal nam vedno ne uspe najbolje. Ko gre za onesnaženje zraka in povezavo med tem vprašanjem ter zdravjem in prometom, kar nekaj vprašanj se je nanašalo namreč na ta vidik, Rad bi podaril, da je to res eno od najbolj pomembnih vprašanj, namreč kakovost zraka, kadarkoli govorimo o vplivu na zdravje. Zakaj nismo storili tega velikega koraka naprej? Veliko evropskih ciljev oziroma omejitev ni usklajenih z omejitvami in mejami Svetovne zdravstvene organizacije. Se pravi, precejšen preskok bomo morali narediti, če se želimo uskladiti z VHO-jem. Lahko sami potem izračunate, kakšna bi bila razlika med 460 tisočimi prezgodnimi smrtmi in ov, kakšna je potem povezava z omejitvami. Potem dekarbonizacija cistnega prometa, kaj bi dosegli z e-driving. Tri poročila smo objavili s tem v zvezi poročilo o prometu in okolju. Decembra smo ga pripravili, gre za prehod na trajnostni sistem mobilnosti. Potem smo govorili o tem vprašanju tudi v okviru poročila e-driving, torej e-vožnja. Zanimalo nas je vse skupaj iz sistemskega vidika, kaj potrebujemo za prehod na elektronska oziroma električna vozila, kakšne motorje potrebujemo, kakšne črpalke bomo imeli in tako naprej. Na norveškem prodajo namreč ogromno električnih vozil, tisočkrat več kot v nekaterih državah Evropske unije. Zakaj se to dogaja, nas je zanimalo v tem poročilu. Še ena pomembna zadeva, pripravili smo poročilo, o povezavi z energetskim sistemom. Kaj, če bi vsi začeli voziti električna vozila? Kako bi to vplivalo na popraševanje po elektriki? Kako bi to vplivalo na preboj pri obnovljivih virih? Če vas to zanima, vam lahko pošljem dodatne informacije. Potem kakšna povezava z energetskim sistemom. Gospoda Kaputa sicer ni več v dvorani, je pa bilo to njegovo vprašanje, kako se to povezuje z napredkom na tem področju. Sam mislim, da potrebujemo sistematičen, dolgoročni pristop. Lahko sicer rečemo, da vse počnemo za otroke, kar drži, ampak z racionalnega vidika bi lahko rekli 2050, ko gre za energetski sistem. Vsaka naložba v elektrarno danes, pomeni, da bo ta elektrarna delovala tudi leta 2050. Življenjska doba elektrarne je več kot 35 let, tako da ne vem, ali bomo zaklenili vire, kapital, raziskave, razvoj, infrastrukturo v ta tradicionalen sistem, ki nas bo pripeljal nekje do 2030, morda do 2050, ali bomo raje vlagali v poti, ki nas dejansko lahko gotovo pripeljajo do leta 2050. Potem poročilo o carbon locking na osnovi posamezne države smo izračunali, koliko bi tak oglič, tako oglično zaklepanje prineslo denarja, več milijard, ki jih lahko naložimo, da ne bo to potem postal zgolj vir nasedlih naložb. Kakšna je povezava med oceno, Klaudija je dobro po mojem pojasnila, kje se trenutno nahajamo. Eno od ključnih vprašanj pri tem je povezano, na, povezano z uredbo, ki je stara 25 let in ne omenja podnebnih sprememb. Tako da bi bilo morda smiselno te zakonodajne akte še enkrat obravnavati. Vem, kakšen je vaš ekspliciten namen. Vi ne želite agencije odpraviti, če sem vas prav razumel, ampak ekspliciten namen je, da agencijo prilagodimo trenutnim in prihodnim političnim agendam, seveda na podlagi kritične ocene vsega tega, kar smo počeli v zadnjih 25 letih. Ocena se ozira v preteklost, follow-up pa bo potekal v okviru rednega procesa, ko bomo preverjali zdravstveno stanje agencije. Ta proces pa je v rokah komisije, takšna je pač logika dela. Sam sem tisti, ki me ocenjujejo, zato vas pozivam, da tudi vi odigrate aktivno vlogo pri podajanju te ocene. Mi smo vedno veseli konstruktivnih kritičnih pripomb. Kar nekaj vprašanj se je nanašalo tudi na državno raven, kako lahko to znanje vključimo v razpravo v nacionalnih parlamentih. Ko smo pripravljali poročilo o stanju okolja za leto 2015, smo bili prisotni v 31 državah. Pogosto smo bili povezani z nacionalnim zakonodajalcem, parlamentom tudi v svojih zunanjih odnosih. In enako velja za druge više uradnike v agenciji. Lahko povem, da dajemo prednost povezavi z nacionalno ravnjo, poleg povezavi z evropsko ravnjo, ki je sama po sebi umevna. Imamo format, ki se imenuje obisk držav. V tem kontekstu želimo biti res v tesnem stiku z odborom za okolje na nacionalni ravni ali pa z višjimi uradniki, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Ko obiščemo države ali ko pripravljamo dogodek X, stopimo v stik z določeno osebo, se pozanimamo, ali je moč čim bolje izkoristiti čas, ko bomo tam, ali se lahko srečamo z višjimi uradniki. Tako delujemo tudi preko omrežja IONET. Prehajamo pravzaprav z omrežja, ki je ponujalo zgolj informacije na omrežje, ki so oblikuje znanje, ki se lahko porabi na nacionalni ravni. Pa tudi on demand, torej na povpraševanje pošljemo informacije, se ukvarjamo z izgradnjo zmogljivosti, če nas države za to zaprosijo. Z veseljem to storimo, tako kot to počnete vi, če nas prosite za podporo, za kakšen dokument v zvezi z ozadjem določenega vprašanja. Se z veseljem odzovemo, tako da lahko tudi vi spodbudite svoje kolege na nacionalni ravni, da storijo enako. Imamo tudi desk office za vsako državo, v agenciji in ti potem tudi poskrbijo za uresničitev tovrstnih dejanj. Kar nekaj vprašanj se je nanašalo na gospodarstvo. Gospod Demesmaker je omenjal ZDA, kjer govori o delovnih mestih, delovnih mestih in delovnih mestih. Vedno se z veseljem pogovarjam o tem vprašanju. Ambiciozne podnebne in okoljske politike so prispevale k inovativnosti v gospodarstvu, k oblikovanju novih patentov, k naložbam, ki so usmerjene v prihodnost, k oblikovanju delovnih mest, k konkurenčnosti. Imamo cel kup študij na voljo, ki izredno predstavljajo, kako vse skupaj delujejo tako v Evropski uniji, kot tudi izven Evropske unije. Tudi sam sem včasih še vedno presenečen nad tem, da ljudje verjamejo, da je oklepanje tehnologij iz 19. ali 20. stoletja tisto, ki bo privedlo do oblikovanja novih delovnih mest. Ne. Inovativnost je tista, ki jo potrebujemo, zato da bo gospodarstvo prilagojeno 21. stoletju, da bomo bolj prijazni do okolja, da bomo delovali tudi bolj zdravju prijazno. S tem bomo tudi zagotovili kakovostna delovna mesta. Ko pa gre za razprave o okolju, nizkooglično gospodarstvo in krožno gospodarstvo sta pomembna termina. Obstaja obsežna skupnost, ki pravi, ja, vi varčujete povsod. Se vam ne zdi, da bi morali razpravo voditi širše? in ne zgolj intrinzično. Pomembno je, da smo prisotni svojo agendo, kadarkoli je govora o gospodarstvu. Če na vas ne gledajo kot na akterje, s katerim se morajo pogovarjati, potem nima smisla, stojite ob strani. Na vas gledajo kot na nekoga, ki se ukvarja z rastlinami in živalmi, z drugim pa ne vendar se mi zdaj pogovarjamo o gospodarstvu prihodnosti in sam bi si želel biti za isto mizo, ko se govori o tem gospodarstvu prihodnosti, kajti imamo znanje z tega področja. Če ne bomo naslovili ključnega vprašanja trajnosti, bo analiza stroškovne učinkovitosti povsem neuravnotežena. Nobene gospodarske učinkovitosti in koristi ne bo, če se bo podnebje segrevalo. Zelo malo gospodarske velikega učinka bomo imeli, če je naravni kapital tako spodkopan, da ekosistemi ne delujejo tako, kot bi morali in če okolje ni zdravo in močno. Zato si sam želim biti za mizo, kadarkoli se pogovarjajo o tovrstnih vprašanjih. Gledam svoj seznam, kar nekaj vprašanj se je nanašalo na skladnost in izvajanje. Seveda se dobro zavedamo težav na področju skladnosti in izvajanja. Spremljamo, poročamo o tem, skoraj da v vsakem poročilu vam podamo seznam držav članic oziroma sektorjev, kakšni so opredeljeni standardi, cilji in pokažemo razkorak, ki obstaja. Ali lahko to bolj eksplicitno navedemo preko političnih ocen, lahko, lahko pripravimo tudi oceno politik, ta se omenja v večletnem delovnem programu z GD podnebje in okolje se pogovarjamo o tem, kako bi lahko tudi mi prispevali k njihovim procesom. Smo pa potegnili črto, ki je skladna z našim mandatom v uredbi. Ta črta pa je potegnjena na mestu, kjer mi zagotavljamo podatke, preverjamo, kako se to poveže z politikami. Kar zadeva skladnost in follow-up, to je v pristojnosti komisije. Komisija uporablja veliko podatkov, ki jih zagotavljamo, zato da opravi to delo, vendar mi nismo vključeni v samo zagotavljanje skladnosti. To je povezano tudi s tem, da smo agencija prve generacije. To pač ni del našega mandata spremljamo, poročamo, opravljamo pregled s tem v zvezi, ponujamo tudi trdno podlago, na kateri komisija lahko ciljno usmerjeno upravlja takšne analize pri posameznih državah, zagotavlja dodatne informacije, verjetno z veliko nižjimi stroški, kot če bi komisija najela zunanje svetovalce. Pri nekaterih zakonodajnih aktih se namreč posluži takšnega postopka smo torej v konstruktivnem dialogu z GD okolje. Tudi, ko gre za vprašanje, kako mi lahko v prihodnje še prispevamo k temu procesu. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Gospod Kaputo je podal vprašanje, s katerim bi rad zaključil, kolega sicer ni več v dvorani. Sam sem bolj optimističen, kot sem bil pred tremi do petimi leti, vsaj na nekaterih področjih. Če razumeš samo dinamiko dolgoročnih sprememb, ki so temeljne, namreč mi smo vsi navajeni razmišljati linearno, mislimo, da smo zelo sofisticirani če razmišljamo v kontekstu logaritmov eksponenčno, ampak če si pogledate, kakšen je bil preboj pri novih tehnologijah, tam ne gre za kontinuiran proces, pride do točke preloma. Tako da se mi zdi, da lahko pripravimo sistem urbane mobilnosti in prometa, ki bo nared že v kratkem času, če si želimo. Ampak podariti moramo da je razogličenje prometnega sektorja do leta 2050 tisto, ki bo od nas terjalo radikalne odločitve pri motorjih z izgorevanjem in tako naprej. Ali gre za negativne izbire? Ne. Tudi parnikov nič več nimamo, še vedno pa imamo zelo dobre vlake. Enako velja tudi za motor z notranjim izgorevanjem, to je tehnologija prejšnjega stoletja, učinkovitost je nekje 30 odstotna. Takrat smo šli zgolj do pekarne po kruh s tem avtom, zdaj pa živimo v svetu, kjer bo k malu 10 milijard ljudi. Zato moramo oblikovati sistem mobilnosti za 21. stoletje. Mislim, da smo dobro pozicionirani, ko gre za zakonodajo smo precej napredni, nihče drug nima česa podobnega kot Evropa, smo tudi napredni pri razvoju tehnologije, imamo najboljše prakse na razpolago že danes, tudi pri nas, naprimer, ko gre za ta prehod v prometnem sektorju, razumemo povezavo z zdravjem, bolje to razumemo kot kjerkoli drugje, zelo verjetno tako da lahko stvari dosežemo, če želimo. Enako velja tudi za energetske sisteme. Nisem se povsem strinjal s tem, da tehnologij ni. Tehnologije so že na voljo, večina tehnologije je na voljo, tako da gre zgolj za vprašanje obsega in pospeševanja in zagotavljanja ustreznih finančnih in regulativnih elementov, da se bo gospodarstvo premaknilo v drugo smer z delom na znanju, ki ga upravljamo in s podarki iz komisijne agende se odzivamo na posamezno vprašanje, onesnaženje zraka, vodno onesnaženje, to pa povezujemo potem tudi z dolgoročnejšo sistemsko agendo. To pa je usklajeno tudi z evropsko dolgoročno politiko, pa naj se gre za energetsko unijo, za krožno gospodarstvo, naravni kapital. S tem se torej ukvarjamo na pozitiven način, usmerjeni smo v prihodnost s prstom pa pritiskamo tudi na tiste občutljive točke, kjer še zaostajamo. Upam, da sem odgovoril na večino vaših vprašanj, sem pa pripravljen sprejeti dodatno vprašanje, če jih imate. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Velik navdih ste nam bili. Morda boste vstopili v politiko, postali morda član odbora v prihodnje. Cenimo to, da ste bili danes z nami. Hvala, da ste si vzeli čas, da ste se odzvali na vse naše pripombe in vprašanja. Lahko dobim še besedo za minutko ali želite imeti zadnjo besedo? Najprej sem pozabil odgovoriti na eno pomembno vprašanje v zvezi s širjenjem znanja, z izobraževanjem. Si lahko vzamem še minuto, da odgovorim? Zgolj eno minutko, gospa predsednica. Najprej naj povem, da nimamo dovolj zmogljivosti za uvedbo programov okoljskega izobraževanja. Lahko ponudimo informacije, ki jih bodo razumeli tisti, ki so specializirani za to. In drugo, kadarkoli lahko se obrnemo na raziskovalne institute, na univerze. Sam to storim vsaj dobrih desetkrat letno. Spodbujam tudi te akterje, da oblikujajo takšno vrsto znanja, ki ga potrebujemo za to, da bi ta agenda bila dolgoročno usmerjena. Hvala, gospa predsednica. Izjemno pomembno, seveda se strinjam. Še enkrat hvala lepa za vašo prisotnost in se vidimo na naslednji izmenjavi mnen z vašo agencijo. Uh, Tako, kolegice in kolegi, s tem smo prišli do konca današnjega sestanka. Jutri nas ob pol enajstih čaka glasovanje, koordinatori pa se vidimo ob devetih zjutraj ali večer.